se da ne? Non, non, il va nettoyer parce que c'est un choc. Things like that, it might be good to say.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

kolegi. Spoštovani kolegi. Nadaljujemo po našem dnevnem redu. Javna predstavitev na temo vloga EU v nerešenih sporih posvečena Južnemu Kaukazu in pri Dnestarju. Konflikt v Gruziji avgusta 2008 je v središče postavil regijo Kaukaza. Evropska unija se je aktivirala najprej pri, kot posrednica za premjerje, potem pa tudi z svojo misijo. To je tudi priložnost, da razmišljamo o zamrznenih konfliktih, ki lahko kadarkoli izbruhnejo in postanejo pravi, realni konflikti, če ne bomo poiskali ustreznih rešitev. Že v sporočilu leta 2004 je komisija omenila, da v svoji soseščini in tudi dlje se ne more Evropska unija omejiti samo na gospodarsko-politično. Gledišče pač pa mora tudi obravnavati krize, ki se dogajajo pred njenimi vrati. To je bilo ponovno povedano tudi v izjavi iz Prage leta 2009. Recimo naj omenim pobudo za vzhodno partnerstvo, uveljavitev Lizbonske pogodbe, imenovanje mm, podpredsednice in visoke predstavnice za zonanjo politiko. Vse to so dogodki, ki nam dajo misliti, kakšno vlogo lahko in mora igrati Evropska unija pri zamrznenih konfliktih. Poročilo, za katerega smo se odločili, da ga bomo sprejeli glede priprave strategije za področje mm, Kaukaza. Južnega Kaukaza, je plot tega. Poročilo gospoda Kirilova povdarja, da mora Evropska unija razviti skladno strategijo, s pomočjo katere bo lahko usklajevala svoje delovanje v posameznih eh, državah in v regiji. Biti mora učinkovita in primerna cilju današnjo javno predstavitvijo želimo spodbuditi razpravo in pomagati tudi poročevalcu glede strategije. Z velikim veseljem dajem eh, besedo našim strokovnjakom, gospa Fischer, gospa Freiser in gospod Jonathan Cohen. Lepo pozdravljeni. Po uvodnih pripombah bom besedo dal našemu kolegu Evgeniju Kirilovu, da bo predstavil poročilo na temo strategije EU za Južni Kaukaz. Zahvaljujem se vam, da ste prišli in vas lepo prosim, da svoje uvodne pripombe omejite na približno 10 minut, tako da bomo lahko nadaljevali z ustrezno razpravo. Izvolite, beseda je vaša. Thank you very much and also thank you. Hvala lepa in hvala lepa tudi odboru za zonanje zadeve, ki me je povabil, da podam to predstavitev na javni predstavitvi. Prosili so me, naj se osredotočim na politiko Evropske unije na tem področju v posovjetskem prostoru, ampak kar govorim o Južnem Kaukazu, bi se rada osredotočila na nerazrešene konflikte na Južnem Kaukazu. Glede Pridnesterja boste našli nekaj opornih točk tudi v predstavitvi v PowerPointu, vendar pa se sama ne bom spuščala vse podrobnosti tega. Prav tako se ne bom osredotočila na instrumente EU, ker imam samo 10 minut. In mislim, da bi nam to vzelo preveč časa med mojo predstavitvijo. Mislim pa, da je jasno, da je vključitev Evropske unije v reševanje konfliktov v najširšem pomenu, da se je to vključevanje v zadnjih sedmih letih nenehno povečevalo. Sedaj pa, če dovolite, bi se osredotočila predvsem na dosežke ter na probleme in neuspehe te politike na Južnem Kaukazu. Najprej nekaj o dosežkih. Od leta 2003, od imenovanja posebnega predstavnika EU za Južni Kaukaz, se je angažiranost Evropske unije povečevala. Splošno bi lahko rekli, da je Evropska unija uspela poglobiti svoje dvostranske odnose z tremi južno-kaukaškimi republikami. Evropska unija je zelo omejeno vključena v reševanje konflikta v Gorskem Karabahu. Zato smo se omejevali predvsem na Gruzijo. Po vojni med Rusijo in Gruzijo avgusta 2008 je Evropska unija postala ključni akter pri reševanju konflikta. Igrala je ključno vlogo pri prenehanju te vojne in Evropska unija je tudi uporabila številne instrumente za to, da bi preprečili stopnjevanje tega spora. V gradivih, ki ste jih dobili, pa lahko najdete še več podrobnosti s tem v zvezi. Po drugi strani pa je treba vedeti, da Evropska unija in drugi akteri avgusta 2008 niso bili sposobni preprečiti izbruha vojne, kljub naši veliki angažiranosti v letih predtem in kljub diplomatskim naporom v prvi polovici leta 2008. Po vojni Unija ni uspela izvajati zadostnega pritiska na Rusijo, da bi spoštovala dogovor o premirju. Ni mogla preprečiti, da bi se razvil status quo. IUMM ne more v celoti izvajati svojega mandata v Južni Oseti. Ženevski pogovori naj bi bili predvsej ohlapen okvir in ostaja tudi nejasno, ali lahko prinesejo napredek mislim, da je treba povedati, da tudi prejšnji formati pogovorov niso bili ravno uspešni, toliko v zvezi z ženevskimi pogovori. Kot rečeno, v Gorskem Karabahu praktično nismo angažirani, tako da je to politiko težko ocenjevati. Sedaj pa angažiranje EU v Gruziji. To se je bistveno povečalo, ampak kljub nekaterim dosežkom ostaja ta angažiranost precej krhka in vojna avgusta 2008 je zelo zapletla situacijo v Gruziji. To pa seveda vpliva tudi na politiko EU. Sedaj pa bi rada omenila ovire. Ovire za bolj uspešno in bolj učinkovito politiko EU pri reševanju konfliktov na Južnem Kaukazu. Sama V osnovi vidim štiri glavne dejavnike oziroma dileme, ki onemogočajo večjo uspešnost evropske politike v tej regiji. Kot prvo, imamo dilemo med razvojno naravnanim pristopom ter etnopolitičnim pristopom teh konfliktov. V dolgoročni politiki. Evropska unija daje velik poudarek političnemu in še zlasti gospodarskemu razvoju kot sredstvu za politični napredek. Osnovna ideja je, da bi transformacija teh držav v stabilne države podprla izgradnjo zaupanja, vzpostavitev zaupanja ter spravo Menimo tudi, da je ponovna integracija nekaterih ozemelj najboljša popotnica za prihodnost. Ta pristop se je nekaj časa zdaj dober v Južni Oseti, kjer imamo tudi strukture mešanih naselij in pravzaprav odprte meje med etničnimi skupnostmi. Če imamo jasno ločnico med separatističnimi ozemlji in prizadetimi državami, kot se to dogaja v Evropi, Abhaziji in Gorskem Karabahu, potem se zdi, da ta pristop ne spodbuja izgradne zaupanja. Po drugi strani pa vidimo, da bi lahko prišlo celo do poglabljanja razhajanj med etničnimi skupnostmi. Je pa tu treba omeniti še eno. Ne evropska sosedska politika, ne vzhodno partnerstvo ne ponujata članstva, v tem primeru Gruziji. Evropska unija ima zelo omejene zmogljivosti za podporo razvoju dogodkov doma, pa tudi za uporabo načela pogojevanja. Zato Evropska unija pravzaprav nekako ne more biti boljša od nekaterih tretjih držav, kot so recimo Rusija s svojo prisotnostjo. Bi pa rada omenila ta povsem razvojno usmerjeni pristop. Včasih je Evropska unija podcenjevala eh, razsežnost identitete na teh ozemljih. Naslednja točka, ki jo želim omeniti, naslednja ovira so dvostranski odnosi v odnosu do izgradnje zaupanja in medijacije. Zelo pomembno je, da imamo dvostranske odnose. Včasih pa je to preprečevalo Evropski uniji, da bi nastopala kot posrednica in kot entiteta, ki pomaga graditi zaupanje. Videli smo, da je Šakašviljeva administracija v Gruziji lobirala za večjo angažiranost v Gruziji, kar naj bi bil del širše strategije čez atlantske integracije, vstopa v NATO in tako dalje. Um, to pa seveda gre tudi v korak z nekaterimi nacionalističnimi pristopi glede nepriznanih ozemelj. Evropska unija je nekako obveljala za zaveznico gruzijske vlade. To pa je včasih eh, onemogočalo Evropske unije, da bi bila uspešna posrednica. Kar zadeva konflikt v Gorskem Karabahu, zdi se mi, da se je Evropska unija to znašla med Cilo in Karibdo. In naj povem tudi, da nameravamo razviti partnerski odnos tako z Armenijo kot z Azerbajdžanom. ti dve državi se dejansko vojskujeta glede Gorskega Karabaha, zato je zelo težko, da bi se Evropska unija nekako umestila in poiskala svoj položaj v tem konfliktu. Tretja ovira pričakovanja in percepcije prizadetih držav v konfliktu. Pomembno je omeniti, da je politika Evropske unije v tej regiji bila vedno reaktivna in ne proaktivna. Zato je bila vedno zelo odvisna od zahtev vključenih držav. Tu je treba razlikovati med konflikti v Gruziji in v Gorskem Karabahu. Kot sem že omenila, je bila postrevolucionarna vlada v Gruziji zelo odprta za vključenost EU, po drugi strani pa ne Armenija ne Azerbajdžan ne kaže takega posebnega interesa za večjo vključenost Evropske unije. Armenija zato, ker je sedanji format eh, v korist in strateško partnerstvo z Rusijo krepi eh, njihov položaj v pogajanjih. Pri Azerbajdžanu pa je tako, da obstajajo strahovi, da bi večja angažiranost EU in večja interakcija med predstavniki EU in organi v Gorskem Karabahu, da bi to lahko te entiteti prineslo mednarodno legitimnost, kar bi v končni fazi bilo na škodo Azerbajdžana. Nasplošno lahko rečemo, da ni interesa za večjo vlogo Evropske unije, vendar pa je ta odsotnost interesa zakorenjena tudi v bolj splošnih percepcijah konfliktov in mednarodnih akterjev v tej regiji. V tej regiji je še vedno zelo veliko geopolitičnega razmišljanja. To pa seveda ni zelo dobro usklajeno z opisom Evropske unije, ki sama sebe opisuje kot neka mehka moč. Tako da tukaj prihaja do nekega neujemanja, do nekega neskladja. In še moja zadnja pripomba glede ovir. Zadnja ovira je odsotnost usklajene strategije EU. Prej sem omenjala dejavnike, ki jih po mojem mnenju še okrepi dejstvo, da Evropska unija nima neke usklajene politike za reševanje sporov v tej regiji. Razlogi so predvsem trije. Prvič, sodelovanje v tej regiji ne poteka vedno gladko. Gruzija, ki je pravzaprav prenapolnjena z akterji iz Evrope, to jasno pokaže. Drugič, še vedno imamo ločnico med državami članicami, razhajajo se v mnenjih, kam dati povdarek zonanje politike EU, na jug ali na vzhod. In vlada še vedno globok razkol med državami članicami glede odnosa z Rusijo. To je bilo še zlasti očitno v primeru Gruzije. Namreč konflikta v preteklih nekaj letih sta se postopno razvila v neposredno konfrontacijo med Gruzijo in Rusijo. In to je pravzaprav ohromilo Evropsko unijo. In na določen način ni preprečilo, da bi karkoli naredila, dokler ni pač vojna se že zgodila. Še tri kratke pripombe glede prihodnosti politike EU pri razreševanju sporov v tej regiji. Kot prvič, Evropska unija mora ponovno razmisliti o svojem razvojno naravnanem pristopu. Razvoj prizadete države je lahko zelo koristen in pomemben pri nekaterih konfliktih, vendar pa se lahko zgodi, da drugod s tem pristopom ne bomo dosegli želenih rezultatov. Ocena EU EU o posameznem konfliktu mora upoštevati etnopolitično razsežnost in razsežnost identitete v določenem konfliktu. Razmislek o teh dejavnikih je treba vključiti tudi v pripravo strategije. Drugič. E Evropska unija. Evropska unija se mora zavedati, omejitev pristopa, ki temelji na dvostranskih odnosih. Glede na to, da ima Evropska unija širši in legitimen interes v delujoče odnose s temi državami in tudi v regiji nasploh, je ta pristop verjetno pristop, ki se mu ni mogoče izogniti. Vendar pa Evropska unija bi morala v rezervi imeti instrumente, ki ji omogočajo, da se vključijo v reševanje konfliktov tudi drugi Mislim, da bo Jonathan nekaj več povedal o akterjih civilne družbe, ki lahko odigrajo ključno vlogo. Rada bi na tem mestu, ker se mi zdi to povezano s prvima dvema točkama, namreč ideja o vključevanju brez priznavanja. To se mi zdi, da je korak v to smer, in zdi se mi, da mora Evropska unija to podpreti. Tretjič, v procesu uresničevanja Lizbonske pogodbe ne smemo pozabiti na večjo harmonizacijo instrumentov EU na Južnem Kaukazu. Tesno sodelovanje med komisijo in svetom s pomočjo visoka predstavnica s pomočjo službe za zonanje delovanje. To veliko obeta. Po drugi strani pa se mi zdi, da se moramo zavedati, da bo za Evropsko unijo ostalo težko na hitro razrešiti spore oziroma razhajanja glede odnosa z Rusijo. Gre skratka za nek notranji proces učenja, ki ga moramo opraviti, ampak vzhodno partnerstvo se mi zdi, da je korak v pravo smer, ker to podpira koalicija, široka koalicija držav. In to kaže tudi na premustitev te notranje razdelitve. In čeprav ne bomo neposredno razrešili konfliktov na ta način, pa lahko dosežemo vsaj nek kompromis glede naše vzhodne soseščine In na ta način se mi zdi, da bi to lahko imelo pozitiven vpliv tudi na samo reševanje sporov v tej regiji. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa še gospa Freiser. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala člani odbora, da vam smem danes predstaviti svoje mnenje o odnosih EU-Južni Kokas. Poskusila vam bom nekaj več povedati o tem, kaj se je leta 2009 dogajalo na Južnem Kaukazu, tako da bi dobili jasen pogled, kje smo danes. V tej predstavitvi bi se rada osredotočila predvsem na regijski pogled, kaj se je dogajalo z regijskega vidika na Južnem Kaukazu. Potem pa bom vprašala, kje, kam se umešča Evropska unija in ali Evropska unija lahko doda neko novo vrednost. Poskusila pa bom biti čim krajša v svoji predstavitvi. Since the European Parliament last passed a resolution in the South Caucasus two years ago in January 2000, Pred dvema letoma, januarja 2008, smo ugotovili določene razmere, od takrat pa so se razmere bistveno poslažbale. Ne bom se pogovarjala o konfliktu med eh, Gruzijo in Rusijo v letu 2008, ker vsi to dobro poznate, ampak eh, to je bil ključni trenutek, ki je pravzaprav še dodatno destabiliziral regijo in eh, ki je nekako uh, odmrznil uh, te, ki jih imenujemo uh, zamrznjene konflikte v regiji. Tudi leto 2008 ni bilo uh, samo uh, edini negativni uh, dogodek. Tudi v letu 2009 razmire se niso bistveno izboljšale na terenu. Rusija ostaja uh, še, vedno, še vedno krši uh, sporazum iz avgusta in septembra 2008 in kaj želim povedati s tem, da ni umaknila svojih čet, niti kar zadeva razmestitev, niti kar zadeva količino in dejansko Eh, številke so zelo nejasne, ampak ima do do 5000 e, vojakov v Gruziji in 5000 v Abhaziji. Od takrat se je število še dodatno povečalo, ker gre za entitete, ki niso priznane, ampak tudi kakovostno se je ta prisotnost zelo spremenila. Se pravi, da nimamo nikakršne e, utvare, da bi lahko prišlo do kakšne spremembe in v vsakem primeru e, gre za enostavno za ruske čete, ki. Ehm, pač so tam prisotne na podlagi neke eh, sporazuma, ki je bil podpisan neposredno med Rusijo, Južno Osecijo in Abkazijo. Povedala sem, da so se stvari tudi kakovostno spremenile na terenu Rusija je videti kot, da se uveljavlja na terenu dolgoročno v Južni Oseti in v Abkaziji. Podpisali so 49-letni sporazum in eh, eh, dejansko so eh, za to leto obljubili 500 tisoč dolarjev za oziroma. Mm, torej lahko pričakujemo, da bodo Rusi, bodo tam gradili uh, zelo. Uh, močno uh, vojaško postojanko v Abhaziji, prihaja tudi do določenih govoris, da dejansko se želijo uveljaviti tudi ob Črnem morju in uh, s tem nadomestiti tudi svojo postojanko v Sevastopolu um, na Črnem morju, kar zadeva mornarico. Seveda tukaj govorimo a, tudi o določenih zmogljivostih, tudi o dostopanju do globinskih voda, ampak to so pogajanja, ki še potekajo v regiji. Torej, očitno ruska prisotnost se je okrepila na ozemlju in videti je, da bo tam dolgo ostala. V letu 2009 smo tudi ugotovili, da je prišlo do zaprtja um, misije Združenih narodov in uh, tudi drugih misij ki so predhodno opravljale pozitivno vlogo v Gruziji, še vedno pa imajo zelo omejen dostop te misije do Abhazije in Južne Osetije. V drugih konfliktnih področjih, eh, v Gorskem Karabahu, naprimer, vidimo, da prihaja do zelo majhne napredka. Tudi varnostne razmere so se poslavšali. V letu 2009 je prišlo do še dodatnih kršitev prekinitve ognja, uporaba artilerije eh, in stalna uporaba tudi. Uh, ostrostrelcev in se pravi, da tamle beležimo zelo, mal, zelo majhen napredek. Sicer pa um, moram reči, da je moj, moj prikaz dokaj temačen, sicer pa beležimo majhen pozitivni napredek v tej regiji. Dejansko ključni element oziroma luč na koncu tunela je morda podpis protokola med Turčjo in Armenijo oktobra 2009. Torej, potipis tega protokola ni nekaj, da bi se dogodilo tako čez noč, ne nadoma. Mm, to je rezultat let in let dolgotrajnih skrivnih eh, pogajanj, ki jih eh, je tudi spodbujala sama Švica. Eh, pravzaprav je minilo že deset let, odkar sta se Turčija in Armenija začeli postopoma zbliževati tudi na ravni prebivalstva. To je dolg proces, ki se je dogajal dogajal znotraj tudi družb v Turčiji in Armeniji in ki je omogočil, da smo se dokopali do podpisa tega protokola leta 2009. Kaj naj bi dosegli s protokolom dvoja? Želimo vzpostaviti oziroma naj bi se vzpostavili diplomatski odnosi med eh, Turčijo in Armenijo, kar bi dolgotrajno privedlo do odprtja meja med tema dvema državama, vzpostavitev bilateralnih eh, odborov ali komisij eh, za razčiševanje vprašanj med tema dvema državama, kar je zanimivo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 Nik, nič ne bi bilo mogoče brez podpore Rusije, kar presenetljivo v ruski zgodovini eh, bi lahko rekli, da je Rusija začela spodbujati to približevanje med Turčjo in Armenijo. To je tudi v njenem lastnem gospodarskem interesu. Odpiranje meje med Turčjo in Armenijo bo tudi pozitivno prispevalo k uh, ruskim naložbam v Armeniji in uh, seveda uh, z odpiranjem tudi novih distribucijskih poti. Ehm, In ne nazadnje, s tem bi lahko tudi prišlo do odprtja novih poti za trgovino in prevoz, nove priložnosti torej za Ruse in Turke v regiji. Kar je zanimivo, je pač to, da je Rusija podpr, podpirala to približevanje, kot sem povedala, in v zadnjih nekaj letih smo ugotovili, da je prišlo do izpostavljanja in krepitve odnosov med Turčijo in Rusijo. Turčija, eh, Rusija je največji trgovinski partner za Turčijo. Turčija je tudi velik partner, kar zadeva turizem in eh, dejansko um, ruski turisti v zadnjih letih predstavljajo večino turistov v Turčiji. Se pravi, da imajo ti dve državi imata očitne skupne interese, sporazume, tudi kar zadeva južni tok, kar zadeva dostopanje do Črnega morja za uh, južni tok, torej za ta plinovod. In uh, Turčija je dovolila dostop torej um, Rusi, poleg tega tudi sporazum za vzpostavitev konsorcija. Uh, za drug plinovod iz Črnega morja proti Sredozemlju in potem tudi cela vrsta drugih sporazumov v zvezi z področjem energetike. Zanimivo je, da ne gre zgolj za energetiko, ki združuje Turčijo in Rusijo. Pred dvema tednoma, ko je premije Erdogan bil v Moskvi, je Turčija ponudila Rusiji, da odpravijo vizume, eh, kar zadeva vizumski režim med tema dvema državama in tudi predlagala, da bi državi imeli skupne eh, sestanke kabinet, ministerskih kabinetov. Torej, kar ugotavljamo je, da eh, po tem, ko sta ti dve državi dolga leta bila, bili deljeni zaradi železne zavese in hladne vojne. Zdaj ti dve državi stopata na a, neko skupno pot in združujeta sile, kar zadeva Južni Kaukaz. Mislim, da za zornega kota Evropske unije ne smemo gledati na to kot na neko grožnjo. Pravzaprav Unija mora ugotoviti, kaj lahko, katere prednosti lahko ima od tega v regiji, zato da najde ustrezne načine, da sodeluje pri spodbujanju stabilnosti in miru. Eh, dokaj očitno je, da eh, Rusija in Turčija in to novo zavezništvo med njima se bo razvijalo dolgoročno. Imamo veliko skupnih interesov, ki se ne bodo eh, izčrpali v kratkoročnem zavezništvu. Vsekakor v zadnjih nekaj tednih, kar ugotavljamo, je, da zbliževanje med Armenijo in Turčijo pa ne gre v pravo smer. Tukaj ugotavljamo, da nažalost je veliko stagnacije, veliko številko mrtvih točk. Pričakovali smo, da bosta protokola posredovana turškemu in armenskemu parlamentu v kratkem času in da bo prišlo do podpore za ta protokola, ampak videti, da je to vedno eh, bolj negotovo. Eh, dejansko. Um, določene druge stvari so se poslabšale in očitno je, da Turčija si je nekoliko, eh, pre, si je nekoliko premislila in da gospodarski interesi se pojavljajo in stopajo spet v ospredje. Včasih obstajajo tudi govorice, da uh, Turčija uh, tudi uh, iz, zgod, ima pač določene zgodovinske vesi z določenimi skupinami in uh, v resnici pa a, Turčija nekoliko se je nekoliko umik, umaknila se tega približevanja zaradi gospodarskih interesov. Turčija in Armenija sta podpisali protokol oktobra lansko leto iz, v istem trenutku, ko a, sta a, Turčija in Rusija podpisali a, sporazume z področja a, dobave plina. In torej v zvezi s tem mislim, da je Turčija začela skrbeti nad tem, ali bo. A, bo zelo odvisna od eh, oskrbe s plinom in, eh, in kam bo usmerjen ta eh, plin dejansko, dejansko v tem trenutku. Uh, Turčija. Eh, ni, ne usp, Turčiji ne uspeva dejansko se skrbovati z eh, plinom po eh, dogledni ceni. In torej razmere, kar zadeva približevanje med Turčjo in Armenijo, smo rekli, doživljajo trenutek mm, pač stagnacije in to lahko ima negativne posledice tudi za Gorski Karabak in reševanje konflikta na tistem ozemlju ti dve vprašanji sta povezani, odvisni sta drugo drugega in uh, vsekakor se razvijata usporedno. Torej, če pride do upočašnitve v zbliževanju med Armenijo in Turčijo, bo avtomatsko prišlo tudi do uh, upočasnitve v pogajnih, kar zadeva Gorno Karabah. In samo še eno besedo v zvezi z združenimi državami, kar je zanimivo za danjih letih, je to, da ugotavljamo upad uh, vpliva združenih uh, držav. Uh, tako v, v Gruziji, ampak tudi v Gorskem Karabahu in v reševanju tamkajšnjega spora. Torej, eh, kaj eh, to pomeni za Evropsko unijo? Rekla bi, da Evropska unija ima priložnost, da odigrava res eh, pomembno vlogo na različnih nivojih. Seveda lahko bi imela močnejšo regionalno vlogo in sicer sprožanje te vzhodnega partnerstva um, z Evropsko unijo in Južnim Kaukazom. Seveda to je zelo pomembno pri tem bi želela povdariti predvsem multilateralno regionalno platformo, ki je izredno pomembna za reševanje konfliktov. Poleg tega Evropska unija mora odigravati še pomembno ulogo kot spodbojevalec teh eh, platform. Se pravi, ni dovolj, da jih upostavimo, potem pa gledamo in čakamo, da se bodo, da bodo odgovornost prevzeli lokalni akterni. Ne, Evropska unija mora to spodbujati organizacijsko, politično in tudi fin finančno, če se bodo te platforme razvile v nekaj pomembnega. Želim povedati, povedati, da tudi kljub temu, da Lizbonska pogodba bo privedla do pomembnih sprememb, kar zadeva evropske instrumente, je zredno pomembno, da Evropska unija še vedno na, na terenu odigrava pomembno vlogo na regionalni ravni. Recimo, da uh, je pomembno, da uh, se ta uloga še vedno ohranja, tako kot v pre preteklosti, kljub temu, da prijedlo do linčnih sprememb v svet Lizbonske pogodbe. Uh,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 Ko, bo, ko se bo veljeposlenik Fasije umaknil svojega položaja, bi bilo pametno nadomestiti tudi uh, francosko uh, sopredsedovanje v tej regiji. Ob koncu uh, naj povem, da Evropska unija bi se morala posvetiti predvsem tudi uh, varnostni dimenzije, kar zadeva Gorski Karabah. Seveda, trenutno uh, misija Združenih narodov ima samo pet članov, Evropska unija bi lahko to podprla v Gorskem Karabahu federalni ravni. Evropska unija mora še dalje nuditi gospodarsko perspektivo državam v regiji in eh, tukaj recimo eh, prostotrgovinski eh, celostni sporazum je lahko izredno pomemben, kot tudi sproženje more biti pridružitvenih sporazumov. Se pravi, da moramo biti spobodni, sposobni odigrati polno ulogo. Pri tem ne smemo zapirati nikako vrat in tudi ne možnosti ali perspektive nekega članstva v Evropski uniji. Seveda vem, da a, eksplicitno omenjati članstvo v Evropski uniji ne bi bilo primerno a, omenjati, ampak tudi ne smemo absolutno zapreti teh vrat. In a, Na koncu, poleg bilateralne ravni, Evropska unija ima zelo pomembno vlogo, ki jo lahko odigrava, kar zadeva nepriznane entitete. Evropska unija je tradicionalno odigravala to vlogo v Abhazi in Južni Osici, mora to še nadaljevati, mora oblikovati jasno strategijo angažiranja, kar zadeva nepriznane entitete. To se je že dogodilo v določeni miri za Južno Osetijo in Abhazijo. To, sodeluje s tistimi, ki so že prisotni v Armeniji in tudi, eh, kar zadeva tudi karabaške eh, armence in eh, tudi azere. Se pravi, da potrebno je predvsem ohranjati tudi teritorijalno integriteto držav v Južnem Kaukazu, ampak to ne pomeni, da se zapremo recimo do južnih osetov, do uh, azerov v, um, na tistem področju. In uh, kaj lahko ponuja Evropska unija, lahko spodbuja pogajanja na eh, različnih ravneh naprimer lahko podpre, kot je to že storila, nadaljevanje um, <clears throat> pogajanj iz Ženeve, ampak to tudi v formatu um, pogajanj za Gorski Karabah. Lahko tudi razvijamo tudi multilateralna pogajanja, ki jih je treba dodatno spodbuditi. Se pravi, da uh, pogajanja se ne smejo sredotočati zgolj na to, da eh, sodelujemo z Azerbajžani oziroma z Armenci, ampak tudi z prebivalstvom iz Gornega Karabaha in eh, z Azerbajžanom. Na to eh, mislim, da bom s tem zaključila in bom potem predala besedo kolegu gospodu Koenu. In eh, kar želim še povedati je to, da, da um, civilna družba lahko odigrava ključno vlogo in Evropska unija je doslej to upravljala zelo učinkovito. Evropska unija si uh, želi uh, še več uh, doseči. Uh, ne samo v Abhaziji, ampak tudi v Gorskem Karabahu. Kar je pomembno, je, da civilna družba je zainteresirana za dialog, za a, delovanje, za spodbujanje a, miru in uveljavljanja miru. Seveda, civilna družba ne more uveljaviti miru v regiji, ampak je lahko tam prisotna, lahko spodbuja a, doseganje političnih sporazumov, lahko podpira procese. In uh, seveda, če um, bomo gotovili, kako se, kako se bodo stvari razvijale v naslednjih tednih med uh, Turčijo in Armenijo, ampak civilna družba je lahko tam prisotna in lahko spodbuja ohranjanje miru, kolikor bi se pogajanja uh, izrodila. Torej, to um, je, so vse različne vloge, ki jih lahko odigrava Evropska unija. Hvala. Hvala, dr. Cohen. Hvala lepa, sedaj pa predajam besedo gospodu Cohenu. Hvala lepa, hvala tudi za to povabilo, da danes pregovorim pred vami. Par stvari bi rad eh, storil. Najprej bi podal nekaj svojih misli glede narave in konteksta spora, o katerem tukaj teče beseda. Potem bi rad spregovoril tudi o zahtevah in priložnostih za preoblikovanje tega spora v regiji. In pogledal bi si tudi vlogo civilne družbe in morda potegnil kakšen nauk iz vsega skupaj, kar zadeva ulogo Evropske unije. Ne bi šel v podrobnosti politike v regiji, kajti to samo po sebi je izjemno kompleksno, bom pa seveda z veseljem odgovoril na kakšno vprašanje s tem v zvezi kasneje, če vas bo to zanimalo. Kar zadeva nekoliko širše vprašanja, na katerih temelji Eh, jo ti konflikti brati, da je o tri stvari, ki jih je treba imeti v mislih. Kot prvo, vedno je zelo pomembno, kadar govorimo o sporih na Južnem Kaukazu, da se zavedamo, da gre za tri zelo, zelo različne spore, ki niso nekakor ne enoznačni. E, uporabljati torej enovito rešitev za vse ne bo funkcioniralo in treba jih je jemati ločeno in reševati ločeno, kljub temu, da so določene povezave na regionalni ravni. Kot drugo, kot je Sabine dejala že prej, mislim, da moramo uh, se oddaliti od tega, da temu pravimo zamrznani uh, eh, konflikti. Ti konflikti niso nikoli bili kon, uh, zamrznani, vedno je bila dinamika zelo, zelo intenzivna na terenu. To, kar pa se je zamrznilo, so bili mirovni procesi in procesi pogajanj. In to je pomembno vedeti. Procesi pogajanj so v veliki meri zapravili svojo legitimnost pri vseh treh eh, sporih. Kar pa zadeva Gruzijo, Eh, je treba povedati, da je Gruzija izgubila zaupanje v pogajanja eh, in Gruzija je izbrala strategijo internacionalizacije mirovnega procesa. Tukaj so bila določena tveganja in eh, poskus spremembe tega sistema reševanja spora je v veliki meri prispeval tudi k temu, kar se je zgodilo avgusta 2008. In to nas pripelje do še enega odločilnega vprašanja, ki ga je treba imeti v mislih vse čas, ko govorimo o teh konfliktih. Namreč Rusija. Rusija je igrala kritično vlogo eh, pri ustvarjanju teh konfliktov, eh, pri vzdrževanju teh konfliktov takoj po razpadu Sovjetske zveze, prav tako je igrala odločilno vlogo pri dosegi eh, prekinitve ognja. Eh, prav tako pa je bila vse čas nekakšna tretja stran, ki je skušala eh, posredovati in hkrati je tudi podpirala upletene v te konflikte. Ampak če na Rusijo gledamo zgolj kot na neko stran, ki jo velja kriviti v tem procesu, nas to ne bo nikamor pripeljalo. In to je, je zelo pomembno. Pomembno je, da razumemo interese Rusije in da razmišljamo tudi o strategijah, kako konstruktivno oplesti Rusijo v to in da je ne demoniziramo, kajti Rusija kot sovražnik v tem procesu nikakor ne bo pripomogla k reševanju e, sporov. Zdaj, ko gre za določene potrebe, zahteve in pa priložnosti, ki jih prinašajo eh, ti spori. Po mojem mnenju je formalen proces pogajanj eh, seveda nujen, ampak nezadosten pogoj za zaključek teh eh, konfliktov. Potrebujemo bolj holističen pristop, ki bo upošteval tudi širše politične in družbene spremembe in ki bo na različnih ravnih družbi deloval preko različnih akterjev. Eden kritičnih vprašanj, eno kritičnih vprašanj je, da so pričakovanja eh, javnosti in strahovi javnosti v zvezi s temi procesi v temeljni meri ločeni od tega, kar se dejansko dogaja za pogajalsko mizo. Če ne bomo vključili družb eh, v reševanje teh konfliktov, če ne bomo izboljševali tudi javne ozaveščenosti, bodo možnosti za spremembe dokaj omejene, če tudi bodo eh, vendarle pogajanja postala bolj učinkovita. Civilna družba mislim, da je komplementarni dejavnik kritičnega pomena eh, za podporo pogajalskemu procesu in pa tudi za spremembo tistih elementov, ki ne delujejo dobro. To je kritičen dejavnik, pri promociji sprememb eh, znotraj družbe in tudi eh, preko ločnic, tako da se eh, razbijajo stereotipi, da se ponovno zgrajujejo različna razmerja, da se marginalizirane skupine vključijo v reševanje sporov, da se podajo tudi konkretni predlogi, ki se jih lahko vključi v uradne procese in da se tudi skupaj prizadeva k preoblikovanju analitskih in drugih okvirov, ki določajo trenutno strukturo teh konfliktov. In to se lahko počne na več načinov. Če bi imeli čas, bi šli lahko tudi v konkretne primere eh, tega, kako lahko civilno družbeni akteri iz regije in izven regije eh, pri tem načinu sodelujejo. Če omenim samo nekaj primerov, sodelovali so v razno raznih formatih za širitev platforme za sodelovanje, ustvarjanje medsebojnega zaupanja, ustvarjanje eh, skupnih informacijskih eh, prostorov preko eh, televizijskih radijskih kanalov, skupnih časopisov, prav tako gre za opolnomočenje skupnosti za sodelovanje, gre za spodbujanje ustvarjalnega in, kreti, in uh, analitičnega razmišljanja. Tako da gre za celo vrsto načinov, kako lahko to spodbuja tako Evropska unija, kakor tudi razno razni dvostranski bilateralni akteri. Ključno je, da so akteri iz civilne družbe mnogo bolj učinkoviti kot uh, uradne državne uh, strani in na nek način lahko mm, izvajajo svoje delo pod dosegom uh, uh, uradnih radarjev v navednicah. Uh, Gre za koncept izgradnje zaupanja, to je zelo pomembno, ampak ti ukrepi eh, v tej regiji se običajno razumejo na napačen način. Če lahko parafraziram Johna F. Kennedyja o tem, kako je treba uporabiti te ukrepe za izgradnjo zaupanja. Torej, ne razmišljamo o tem, kaj lahko vaš nasprotnik stori za vas, ampak kaj lahko vi storite za vašega nasprotnika, da bodo na ta način postali bolj Eh, za vplivi v vas kot uh, sogovornika, ki je zanesljiv in zaupanja vreden. In to je nekaj, eh, kar oblasti v regiji še niso zapopadle. Prav tako je pomembno veriti, da je angažiranost civilne družbe nekaj, kar ne moremo ponoma ločiti od politike. Gre za temeljno politično vprašanje, kajti gre za spremembo politike v teh družbah. Z tehničnega vidika, glede na to, kje danes tukaj sedimo. Je pomembno zavedati se tudi tega, da eh, so ti ukrepi za ukrepitev zaupanja in za reševanje sporov, ki jih izvajajo civilne družbene organizacije, nekaj, kar se izvaja v strukturah, ki niso ravno v skladu z eh, institucionaliziranimi eh, schemami in cikli izvajanja projektov. Eh, miru ne moremo graditi v 18-mesečnem programu, to mislim, da je nekaj, kar si velja zapomniti. No, ko je že govor o Evropski uniji, veliko smo slišali o orodjih in o pristopih, ki jih ubira Evropska unija, ampak sam bi rad eh, dejal, da mora Evropska unija postati mnogo eh, bolj. Eh, pogumna pri uporabi svoje mehke moči in da uporablja neko vizionarsko politično voljo za spremembo teh konfliktov če se ta mehka moč zatakne v tehnikalijah, potem ne bo veliko dosegla. To mora postati mnogo bolj eh, močno politično orodje in mislim, da je ključnega pomena, da o tem razmišljamo na ta način in upam, da bom to lahko osvetlil tudi v prihodnih eh, komentarjih. Eno dilem je ta, da je vizija evropeizacije eh, tista prava rešitev. Eh, to ni namen sam sebi, to ni cilj, ki mu eh, kakšen velik pomen pripisujejo eh, prebivalstva odpadnih ozemlj. ozemlj. Eh, mislim, da ima, so mnogo bolj pripadni Rusiji, Eh, oziroma v primeru Nagorno-Karabaha Armeniji. In marginalizirani so postali od Evrope, eh, deloma zaradi lastnih strategij, deloma pa tudi zaradi Evrope same. Tako da tudi mi sami se moramo zavedati, da je percepcija. Eh, Evrope v očeh teh odpadnih skupin dokaj dvolična oziroma na nas gledajo dokaj dvolično. Če si pogledamo, kaj se je zgodilo v Kosovu, Eh, to ni ravno okrepilo zaupanja v Evropsko unijo eh, na strani teh separatističnih eh, ozemlji. Vprašanje je, kaj je demokratizacija? Kaj demokratizacija pomeni nam? Institucionalizacija demokracije je seveda potreben, vendar ne zadosten način reševanja sporov, s kateri se sooča Kaukaz. Delno demokratične volitve v političnih telesih te v regiji z eh, nepopolnimi političnimi institucijami eh, ne sme biti nekaj, kar bi nas eh, smelo zavajati glede prihodnih ukrepov. Demokratizacija je potrebna zato, da zmanjšujemo, ne pa povečujemo razlike med temi skupnostmi in to velja tudi za tako imenovane nepriznane entitete. Strategija izolacije zadnjih 15 let te konflikte ni pripeljala nič bliže rešitvi in to tudi ni privedlo do uh, vrnitve uh, eh, 100 tisočev razseljenih oseb in beguncev. Tako da se moramo vprašati, kakšne druge strategije bi veljalo obrati, zato da bi ta cilj tudi dosegli. V Gruziji v tem trenutku pripravljajo pomembno novo strategijo, da bi promovirali večji angažma z Južno Osetijo uh, eh, in, in Abhazijo. Ampak gre za neko izhodišče, ki ne bo nujno uh, eh, Abhazice, kaj šele Južno Osetice, privedlo do tega, da se bodo zavezali uh, mirovnemu procesu. Uh, oblasti v teh separatističnih uh, ozemljih, predvsem outsideri, pogosto demonizirajo. In še posebej v Abhaziji, uh, to predstavlja nevarnost. Eh, nevarnost, da bomo izgubili izpred oči, da poteka zelo pomemben kompleksen politični proces. Prav tako pa so te oblasti eh, mnogo, mal, mnogo manj uh, perceptivne in receptivne za našo pomoč, če nam je to všeč ali ne. To prav tako odpira prostor temu, da se lahko zgodi, da jih bodo njihove lastne skupnosti razumele kot izdajalce, če se bodo začeli angažirati z eh, ljudmi od zunaj. Tako da potrebujemo mnogo bolj eh, drzne, ustvarjalne načine reševanja problema izolacije. Torej, slišali smo pogosto to mantro, da se treba angažirati, čeprav to še ne pomeni eh, priznanja. Ampak treba je natančno povedati, kaj ta angažma pomeni. Jasno je, da politični voditelji po možnosti demokratično izvoljeni ostajajo odgovorni za odločitve, ki bodo privedle do podpisa mirovnih sporazumov, ampak voditelji v regiji niso podpirali internih procesov, ki bi lahko ustvarili takšne družbe, ki bi sprejemale eh, tveganja, ki so potrebna za sprejemanje kompromisov, ki jih zahteva vsak eh, mirovni proces. Problem je v tem, da ta tveganja lahko uh, okrepijo nevarnost ki jo ti voditelji občutijo za uh, svojo oblast. Uh, in zato mislim, da je pomembno, da se angažiramo na fleksibilen, ustvarjalen način, kot že rečeno, obenem pa se morajo institucije Evropske unije zavedati, da imajo tudi določene politične in konceptualne omejitve, niso našle še najbolj ustvarjalnega načina, kako se angažirati s temi entitetami, eh, nepriznanimi entitetami. Prav tako obstaja napetost med državami EU v smislu, da je po eni strani eh, nekakšna nagnerska eh, izvajanja pritiska na te oblasti, po drugi strani bi se angažirali z njimi, prav tako gre za eh, mnogokrat obtoževanje teh akterjev, da ne spoštuje dovolj evropskih standardov. Prav tako se treba zavedati, da so skozi dolga leta upleteni v te mm, konflikte skušali uh, odgovornost za rešitev tega konflikta prenesti na vzven, bodi si na uh, eh, OZN ali eh, ZDA ali EU ali Rusijo. In uh, Evropska unija se mora izogniti tej pasti. Še par zaključnih misli. Kot prvo, civilne družbe v regiji ostajajo še kako krhke in kot rečeno, te same po sebi ne morejo prinesti miru, ampak po drugi strani pa so ravno, ravno civilna družba bolj kot kdorkoli drug. Eh, tisti akter, ki lahko eh, širi horizonte, ki lahko preko meja eh, sega v roko nekdanjim sovražnikom in na ta način rešuje probleme. Izgradnja metaforičnih mostov preko teh ločnic sicer ne more rešiti problemov, lahko pa preoblikuje odnose. Preoblikovanje konfliktov ni nek, neka monolitna naloga, ampak eh, zahteva številne akteri, ki bodo spremenili način razmišljanja v družbah in vlade in politiki morajo spodbujati vlogo civilne družbe in ne smejo skušati nadzirati civilne družbe. In civilna družba se mora naučiti, da mora spremljati, nadzirati delo vlade, obenem pa tudi sodelovati z vlado od časa do časa. No in še na zadnje, Evropska unija, Evropa nasplošno, mislim, da se sooča s konceptualno dilemo, ali je mir proces sprememb ali pa je eh, mir proces stvar stabilnosti. In mislim, da je problem ta, da smo prepogosto v regiji se odzivali zgolj na krize. E, to je sicer mm, bolj usmerjeno v, reše, v zagotavljanje stabilnosti, namesto pa v dolgoročno reševanje e, teh sporov in e, preko tega zagotavljanje sprememb in dolgoročnega miru. Hvala lepa. Grazie. Hvala lepa. Nadaljujemo sedaj. Sprejemali bomo vprašanja kolegov. Zamislili smo si to tako, da bi sprejeli po dve vprašanji, potem pa bodo naši poročevalci odgovorili. Prvi na mojem seznamu so gospod Peterle in gospod Severin. Najprej gospod Peterle. Hvala lepa eh, vsem trem govorcem za zanimive ocene in eh, jaz imam rahlo provokativno vprašanje. Eh, čeprav so bile nekatere smernice oziroma predlogi glede bodočega reševanja strani Evropske zveze že povedane, bi rad vprašal prvo govornico gospod Fišerjevo, kateri bi bili njeni prvi koraki, če bi prevzela vlogo Lady Ashton. Kolega Severin. Gospod Severin. Hvala lepa. Uh, Par vprašanj imam. Prvo vprašanje. Ali niste mnenja, da so vsi ti zamrzneni konflikti pravzaprav del ene same zapletene krize in da je to neka postimperialna kriza? ruskega statusa v tem novem svetovnem redu. Dokler se ne bo razjasnil ta nov status, bo za Rusijo zelo težko ustrezno sodelovati pri razreševanju te krize. Drugič, ne samo ta hiša, ampak tudi druge organizacije, kot recimo OVSE, kot Svet Evrope, Pogovarjali smo se že večkrat o nujnosti ali možnosti, da bi Južnemu Kaukazu ponudili Južno-Kaukaški pakt stabilnosti. Ta bi obravnaval med drugim tudi vprašanja zamrznenih konfliktov in možnost, da bi ta ozemlja, ki se želijo odcepiti, vključili. Kaj menite o tem? Mislim, da smo to omenili tudi v nekaj poročilih tega odbora. Vključili smo idejo o tem, da bi organizirali konferenco o varnosti in sodelovanju na Južnem Kaukazu. Taka konferenca bi lahko obravnavala tudi vprašanje vojaške neutralnosti na tem območju, kar bi bila dobra ideja za razrešitev nekaterih eh, kontroverznosti v tej regiji. Kaj menite o tem? In ne nazadnje, rekli ste, da moramo pustiti odprta vrata tem državam za vstop v Evropsko unijo. Če sem čisto pošten, menim, da imam dvome, da je to lahko realistična perspektiva. Ali ne bi bilo bolj realistično, če bi jim ponudili ne članstvo, pač pa model Evropske unije, tako da bi na tem območju te države same ustanovile nekakšno skupnost? južno-kaukaških držav ali pa neko južno-kaukaško unijo. Hvala lepa. Hvala. Izvolite. Ja, um, very briefly, Baroness Ashton, I'll leave that to my colleagues in talking about EU structures. Jaz bom govoril o svojih strategijah, ampak če smem, bi dejal, bodite potrpežljivi. To je zelo kompleksna regija in mislim, da tukaj ne morete kar priti in zadev na hitro spremeniti. Rekli ste, da naj bi šlo za eno samo krizo. Lepo prosim, dovolite me uporabljati izraz zamrznjeni konflikti. Ali je to ena sama kriza? Da in ne. Rusija je nedvomno kritična komponenta tega procesa, vendar pa ne smemo na to gledati kot samo na vprašanje povezano z Rusijo. Ti konflikti so v prvi vrsti nastali v zvezi s tem, kaj se je dogajalo z Sovjetsko zvezo. <clears throat> Ampak ne smemo pozabiti tudi na predsovjetske trende in vprašanja, ki se tičejo mnogih eh, več etničnih regij, ker imate izzive povezane um, z sredstvi, z nadzorovanjem sredstev, z različnimi dojemanji preteklosti. Ena od vprašanj, ki je po mojem mnenju ključnega pomena, je, da v tej regiji vlada dojemanje nekompatibilnosti med pravico do samoodločanja za manjšije, medtem ko večina želi ohraniti celovitost ozemljsko celovitost. Vse strani v konfliktu to uporabljajo ob sklicevanju na mednarodno pravo, ki govori o obeh teh premisah, ampak to je napačno izhodišče. Mislim, da moramo opustiti idejo, da je Rusija edini problem. Nek eh, naš tesni prijatelj v Gruziji je dejal, da je Rusija tako kot sonce v puščavi, še kar naprej bo sijala in mi moramo zato poskrbeti, da sprejmemo to na tak ali drugačen način. Tudi naši kolegi v regiji morajo spremeniti svoje gledanje na Rusijo. Kar pa zadeva Južno-Kaukaško regijo, ne smemo pozabiti na Severni Kaukaz še toliko bolj sedaj, ko je Abhazija se preusmirila od Gruzije. In vidimo, da se je sedaj stanje na Severnem Kaukazu bistveno spremenilo. In to, kar se dogaja na Severnem Kaukazu, se bo potem zrušilo tudi na Gruzijo in Armenijo in Azerbejdžan. Zato neke umetne tvorbe bi bile zelo zahtevne. Ta unija je bila ustanovljena zato, ker so bile države pripravljene na njo. V Kogaški regiji pa se države še vedno mučijo s tem, kako vzpostaviti pravice in tako dalje. In nisem pripričan, da so se pripravljene te države, ki so se toliko časa borile za svojo identiteto in pravice, se njim sedaj odpovedati. Blokade, meje, recimo, če želite prepotovati 100 km, morate. Mm, zaobiti določeno regijo in narediti tisoč kilometrov namesto tega. V civilni družbi najdete vse mogoče združbe trgovcev, političnih znanstvenikov in tako dalje. In to je treba spodbujati, zato da bodo ljudje videli, da so ti odnosi smiselni, da pa bi umetno ustvarjali politične strukture. Političnih struktur je bilo zelo malo. Imeli smo Južno-Kaukaško parlamentarno pobudo. In, uh, to se je še kar obneslo, ne glede na slabosti. Ampak tu moramo biti zelo previdni. Podobno. Pakt stabilnosti za Južni Kaukaz. Turčija, Rusija mm, in tudi nekatere organizacije od drugod so dajale mnoge pobude, ampak mislim, da regija še ni pripravljena na to, na taka veliko potezna dejanja. In še pripomba glede varnosti in sodelovanja v regiji ter v zvezi z idejo vojaške neutralnosti. Tudi tu mislim, da države še niso pripravljene, um, ampak vprašanje vojaške neutralnosti je zelo pomembno. Videli smo, da je prišlo do oboroževalne tekme, sredstva uložena v orožje. Tu se moramo vprašati, zakaj te države Um, zakaj te države investirajo toliko v orožje? Videli smo avgusta 2008, eh, kaj se je zgodilo in kako je to vplivalo na prebivalstvo. Okay, um, Zelo na kratko. Če bi me vprašala gospa Eštovon, kaj mora narediti, bi predragala troje. Prvič, naj pošlje svetovalce v regijo in se pogovorijo z vsemi akteri, da si pridobijo popolno sliko. To je zelo, zelo pomembno in to je postalo zelo razvidno tudi iz predstavitve. Kajti situacije se zelo razlikujejo med seboj. Druga pripomba. Evropska unija bi morala narediti več pogajanja glede pridružitvenega sporazuma, glede prostotrgovinskega sporazuma, pa tudi večstranske platforme. Vse to daje Evropski uniji dobro priložnost. In Evropska unija bi to priložnost morala izkoristiti. To se bo dogajalo v naslednjih nekaj mesecih, letih in to je treba uporabiti na čim bolj učinkovit način. In tretje, delo na harmonizaciji instrumentov EU na kraju samem. To bi bilo tisto, kar bi priporočila. Potem, vojaška neutralnost. To ste omenili vi. To je zelo, zelo zahtevna tema in seveda ne moremo suverenim državam narekovati, kje naj iščejo svojo zonanjo politično usmeritev, ampak če primerjamo položaj v Pridnesterju, v Moldaviji in potem v Gruziji, recimo dejstvo, da Moldavija nima akcijskega načrta za, za članstvo ali da tudi nima ambicij. Vse to je nekoliko omehčalo ta konflikt in zaradi tega se je Evropska unija laže vključila. Tako da se mi zdi, da ta vojaška neutralnost igra določeno vlogo, po drugi strani pa je to zelo zahtevno vprašanje. Tudi zato, in o tem je govoril že Jonathan, to so države, ki so zelo občutljive, ko gre za vprašanje soverenosti. Vojaška zavezništva in podobno, to se mi zdi, da je v osrčju soverenosti vsake države. In ne nazadnje, vprašanje glede skupnosti južno-kavkaških držav. Menim, da je to zelo dobra ideja, vendar pa kot prvo te države niso zainteresirane za to in glede na nizko raven integracije mm, v tej regiji je to zaenkrat še nerealistično, tako da to se po mojem mnenju ne bo išlo. Il collega Svoboda, prego. Gospod Svoboda, izvolite. Grazie. Hvala lepa. Če se vrnemo na <coughs> zadnjo točko in odgovor gospoda Kojena na vprašanje gospoda Severina leta 1945, 46, 47 je verjetno veliko ljudi reklo, ja, ja, Evropska unija, to se ne bo nikoli šlo. Ampak mislim, da tega ne smemo dati na stranski tir, zlasti ne upoštevaja gospodarski vidik. V Berlinu sem v ponedeljek sodeloval na konferenci o tej regiji in to mi je dalo idejo, da če bi te države morda prosili največ razmišljajo o blagini in dobrobiti svojih državljanov, o vlaganju več sredstev v infrastrukturo in manj v orožje. Vsi vemo o voz mimo Črnega morja, naložbe v drugih regijah in tako dalje. Morda bi lahko prišli vsaj do nekega koncepta v zvezi s tem, kako bi lahko izgledalo tako gospodarsko sodelovanje, tudi če temu vsaj na začetku še ne rečemo Unija, kako bi to lahko pravzaprav preusmerilo pozornost od konfliktov k blaginji in dobrobiti državljanov. Nekateri voditelji tega nočejo, s tem se strinjam, ampak morda bi lahko vsaj razvijali nekatere ideje v tej smeri. Tri drobne vprašanja. Glede obrambe ste nekaj že govorili, ampak v Gruziji začenjajo za vojaško vzgojo v šolah, da se pripravljajo na konflikt. Ampak, če se za konflikt pripravljate, da bi ga preprečili, morda s tem zadeve še podžigate ali kaj veste o tem. Drugič, Armenija, Turčija. Gospa Fraser je dejala, da je odgovornost Turčije, da ne ratificira sporazuma. Slišim, da Armenija pravi, če Turčija ne bo ratificirala sporazuma do določenega datuma, potem bo Armenija odstopila od sporazuma. Skratka, grozijo, da bodo rekli ne sporazumu. Seveda pa imamo tudi problem Gorskega Karabaha in čeprav razumem, Turčija ni navdušena nad tem, da bi izgubila prijateljstvo z Azerbajdžanom. Bi se več govorili o Turčiji, toliko o Armeniji. Še zadnje vprašanje. Misija EU v Gruziji. Ali misija ve, kaj se dogaja v Abhaziji in Oseti? Nekateri ljudje pravijo, če ne morete vstopiti, ne veste in nimate helikopterjev, torej ne veste. Tudi, če pride do vojaških premikov na ozemlju, smo mi tam blizu in ne vemo, kaj se dogaja. In to bi bilo zelo slabo za učinkovitost misije EU če bi bila blokirana in če bi vedela, kaj se dogaja, pa ne smeje na območje, pa tudi nimamo ne opreme, eh, ne sredstev, da bi lahko tja šli. La kolega Preda, vi kolega Preda. Gospod Preda, EPP. Že si la, se bo. Hvala lepa, tukaj le sem. Kratek komentar imam, kajti rad bi vedel kaj več o eni od točk je tudi tukaj v naslovu, namreč eh, razmerje v Prednestarju. Prednestarje kot eh, del Moldove je nekako bliže nam, vsaj, vsaj meni v Bukarešti je to zelo blizu, tri četrture. E, tako da bi rad tukaj izpostavil pomen odnosov z Rusijo, kajti odnosi z Rusijo, ponavljam, še enkrat, Prednestar je zelo, zelo blizu nam vsem skupaj. Romunija je članica Evropske unije in še enkrat ponavljam, tri četvrt ure rabite, da rabite, eh, tri četvrt ure rabite, da ste že v regiji, kjer je polno ruskih vojakov. In kot eh, volilni opozovalec sem bil tam, hotel sem opozovati volice v Moldovi in na ozemlju, ki ga naj bi načeloma nadziral Kišnjav, torej prestolnica, naletite na ruske vojake. Tako da ne vem, kako naj bomo zdaj ustvarjalni in ne vem, kaj vse, če so tam ruski vojaki. To je realnost, zelo blizu nam vsem. Druga zadeva, za razliko od Južnega Kaukaza, imamo vsaj dve države članici Unije, ki sta v zadnjih letih pred vstopom v Unijo in potem tudi kasneje, da državljani Moldove predstavljajo ne le moldavske državljane, ampak tudi eh, romunske in bolgarske državljane. V določenem trenutku je bilo več eh, moldavskih državljanov, ki so postajali bolgarski državljani na mesto romunskih. To je resen političen problem, s katerim se tudi ne soočamo na Južnem Kaukazu. Tako da me zanima, kako eh, vidite reševanje teh zamrznih sporov v luči te nove realnosti v Moldovi, ki povzroča tudi napetosti. Nedavno je politik na visoki ravni v Moldovi dejal, da se kaj lahko zgodi, da se gruzijski scenarij lahko kaj malo ponovi v Moldovi. Tako da to so zelo, zelo jasni strahovi, ki so nam zelo, zelo blizu. Fizično je to pred vrati Evrope, to ni Južni Kaukaz. Per questione di tempo aggiungiamo un... Zaradi pomankanja časa bomo dodali še eno vprašanje in sicer eh, vprašanje postave, postavlja kolegica Avtala. Hvala lepa, predsednik. Želela bi vprašati govorce, kaj menijo o povojnih, eh, povojnem razvoju in odnosih Jasno mi je, da obe strani Rusija in Gruzija sta a, se obrnili na mednarodno kazensko sodišče, pa čeprav Rusija ni a, članica v ICC-u. In torej rada bi vedela, kaj več, kaj mislite o tem in a, katere so lahko posledice tega, teh pogajanj, eh, okrog tega, kdo je bil kriv v tej vojni, katere so bile kršitve proti, eh, proti določenim pravicam, kako se vse skupaj lahko razvije. Razumem, da um, Evropsko sodišče za človekove pravice eh, se prvič ukvarja z pravo po pravimi vojnimi razmerami imamo veliko, veliko žrtev tudi predvsem na gruzijski strani in ne nazadnje tudi eh, poročilo Talja Vini. Nekaj več bi rada slišala o tem, kako razumete zaključke tega poročila. Po mojem mnenju to poročilo ne prinaša ničesar, ne rešuje ničesar. Očitno je videti iz poročila, da gospod Talja Vini ni mogel ugotoviti, da je prišlo do mobilizacije ruskih čet od določenega trenutka dalje. Ampak eh, ali je gospod Talja Vini lahko ugotovil, da je prišlo ali ne? ne do te mobilizacije. On pa pravi, ne, tega ne moremo gotoviti in to je glavni eh, element teh zaključkov. Rada bi slišala od vas, ali ste proučili to poročilo malo bolj pobliže. Hvala. Besedo govorcem za odgovore. Um, first, uh, I would like to get back. Kot prvo, če se vrnem k vprašanju združevanja regije. Žal se mi zdi, da me nekateri te komentarje spominjajo na komentarje v okviru višegrajske skupine pred nekaj leti. E, mislim, da je to pobožna želja, da bodo države v regiji zadovoljne z neko regionalno obliko združevanja. Po drugi strani pa menim, da vendarle obstaja ta priložnost, pomena priložnost, ki jo prinaša vzhodno partnerstvo in na to se je treba eh, osredotočiti, torej, da skušamo to strukturo, ki obstaja na nek način, eh, izkoristiti. Ta ponudba je že bila podana v regiji in treba razmisliti o tem, kako bi to lahko ukrepili, da resnično vzpostavimo dialog, da resnično vzpostavimo komunikacijo, morda tudi z vidika zagovorništva, ne pa, da bi to eh, nekako razumeli kot alternativo procesu pristopanja k EU. Kot razumem, je jasno, da je status kandidatk zelo, zelo daleč stran, ampak da bi v tem trenutku kar lepo zaprli vrata in rekli, da tega ne bo, to mislim, da bi bilo škodljivo. Po drugi strani, kar zdaj pa k stabilnosti, mislim, da Balkan kaže kar nekaj eh, dobrih primerov glede tega, kako eh, takšna zadeva lahko funkcionira. In tudi na Balkanu pakt stabilnosti nikoli ni nadomestil perspektive članstva in tudi na Južnem Kaukazu se to ne bi smelo zgoditi. Kar zdaj vojaški vidik, ja, popolnoma jasno je, eh, da je to še vedno problem v regiji. Vse tri države trošijo pomemben delež svojega BDP-ja na vojski. Gruzija verjetno največ, v letu 2008 več kot 8 odstotkov njenega BDP-ja, Armenija 3,2 odstotkov in Azerbajdžan 2,6 odstotka. Tako da to so države, ki ne smemo pozabiti, so revne države, imajo še zelo, zelo temeljne potrebe po razvoju infrastrukture, Eh, potrebujejo denar za izobraževanje, za zdravstvo, po drugi strani pa ogromno trošijo za vojsko. Eh, v letu 2008 nam je situacija pokazala, da je uporaba vojske, vojaških sredstev v sporih vsekakor zelo zelo realna možnost, tako da tukaj gre za eh, veliko nevarnost. Potem, kar zadeva izobraževanje Eh, mladih v šolah eh, za vojskovanje, to me ne bi presenetilo. Spomnimo se iz tih patriotskih taborov, ki so jih imeli v Gruziji pred 2008. Obstaja ta mentaliteta, da je treba mlade eh, usposobiti z vojaškega vidika, da bi lahko branili državo. Tako da to je zaskrbljujoče v vseh teh državah. Vse več je vojaške retorike, potem je tudi vse več pripravljenosti na razmišljanje o vojaških rešitvah kljub debaklju leta 2008. Kar zadeva EUMM, e, škoda je, da nimamo dostopa do Abhazije in Južne Osetije. Mislim, da je treba ustrajati pri Rusih na določeno mero dostopa. Nekaj prebojev nam je uspelo vendarle narediti. EUMM so namreč pozvali, da sodeluje v mehanizmu, skupnem mehanizmu eh, za preprečevanje eh, eh, sporov, od, sodelujemo v Galiju, v Abhaziji, tudi Južna Osetja je enkrat prosila misijo naj pride eh, preučiti pridržanje Osetica. Eh, tako da nekaj malih korakov napredka je čutiti, ampak vendar je pomembno vedeti tudi to, da evropske eh, države, njihovi diplomati in uradni predstavniki še vse čas odhajajo, obiskujejo. Eh, Južno Osetijo in tudi Gorski Karabah in na, na terenu spremljajo, kar se dogaja. Po letu 2008 se je to za nekaj časa ustavilo in upamo, da je to bila zgolj uradna, eh, oprostite, začasna prekinitev te prakse in da bodo lahko eh, diplomati in drugi predstavniki oblasti še naprej eh, tja hodili. Kar pa zadeva to zbližanje med. Eh, Azerbajdžanom in eh, Rusijo. Tukaj se bojim, da je Turčija nekako odstopila od svojega prvotnega stališča, da ne združuje vprašanja Gorskega Karabaha z vprašanjem zbliževanja z Armenijo. Zdaj tudi Armenija na nek način grozi s tem, da bo odstopila od procesa ratifikacije. Iskreno povedano, se mi ne zdi, da bo Armenija nadaljevala s to po tej poti, če bo videla nek napredek v Ankari, kajti konec konca treba vedeti, da Armenija potrebuje te protokole mnogo bolj kot Turčija. Tako da se mi zdi, da Armenija bo še naprej delala napredek na tem področju. Čeprav seveda eh, tudi v Armeniji obstaja veliko nasprotovanja tem protokolom strani nacionalistov in eh, tudi to je eden razlog, zakaj je pomembno, da nadaljujemo s tem procesom, da se nadaljuje z eh, zmanjševanjem vpliva nacionalističnih sil v Armeniji. Hvala. Just uh, to add to points that Sabine... Če samo dodam par besed k temu, o čemer Sabine ni govorila. Glede gospodarskih vprašanj, ne razumite me napak, mislim, da imate pa ponoma prav. Treba se osredotočati na blaginjo, na dobrobit eh, prebivalstva in bolj, ko se države lahko osredotočajo na svojo dobrobit, namesto da se osredotočajo na eh, reševanje konflikta v danem trenutku, boljši bo pač dolgoročni kontekst. Treba pa je veriti tudi, da gospodarski razvoj lahko mm, sicer spremeni na neki simplistični ravni ta spor, ampak sama ekonomija stvari ne bo spremenila. Dolgo časa je mm, bila retorika ta, da če bo Gruzija postala dovolj privlačna gospodarsko, da bo to odpravilo težave v Abhaziji in Južnji Osetiji. Ampak tudi ostale probleme, ne le gospodarske, treba reševati ravno v luči izboljšanja življenjskih razmer prebivalstva. In tukaj mislim, da lahko Evropska unija kar nekaj stori. Potem pa še kar zadeva dostop EU v regijo. Gorski Karabah je skoraj da popolnoma izginil eh, z itinerarjev mednarodnih obiskov. To mislim, da je slabo, kajti na ta način se eh, osamitev te regije samo še povečuje. In mislim, da je zato potrebno zagotavljati prisotnost, treba je biti angažiran in eh, treba je, eh, mislim, da se ločiti od razmišljanja, da je ta prisotnost in angažiranost enako priznanju. Ne. Eh, Abhazici niso želeli unimika, v, da, bi, da bi unimik odšel. Želeli so, da imajo nek odnos tudi z drugimi, ne samo z Rusijo. EUMM eh, e ne bo dobil dostopa v Abhazijo v bližnji prihodnosti. Tudi člani delegacije v Tbilisiju mm, sicer redno tja hodijo in stvari dobro poznajo. Ne vem, ali bo Sabine povedala kaj več o Moldovi in Prednestarju, ampak mislim, da je tukaj pomembno vprašanje, ki ga je treba imeti v mislih in ki je eh, zelo, zelo zaskrbljujoče za Gruzijo. V Abhaziji in Južnji Oseti je govora o ljudih, ki imajo rusko državljanstvo. In rusko državljanstvo je prav toliko skrbzojoče za uh, to regijo, kakor tudi za Moldovo. Obstajajo razlogi, zakaj imajo ljudje to državljanstvo. Treba je vedeti, zakaj eh, se ljudje za to odločajo in treba jih je bolj razumeti na mesto, da jih zgolj eh, obsojamo. Oni sprejemajo odločitve, ki jih razumejo kot odločitve, ki so v njihovem interesu. In mi moramo pač razviti strategije, ki bodo odgovarjale na te njihove interese in da ne bomo eh, prejemali nekih eh, odločitev zgolj iz neke kapricioznosti. Vprašanje glede eh, ICC-ja in poročila gospe Televini, eh, to so zelo, zelo kompleksna vprašanja, na katera bi težko zdaj na hitro odgovorili. Na nek način mislim, da je to med sebojno povezano. Dejal bi tole. Poročilo, mm, mislim, da je izjemno diplomatsko poročilo in česar koli drugega ne bi smeli pričakovati pričakovati, da bo nekdo s prstom pokazal v eno ali v drugo smer, eh, mislim, da je bilo napačno pričakovanje in na ta način bi gospod Televin in njena ekipa eh, padli v neozdržen položaj. Ena stvar, ki pa je to poročilo pokazalo, je, da, so, da je razmerje med pravico in eh, mirom zelo, zelo zapleteno. Nihče ni bil nedolžen v tem konfliktu, ništo za to, kaj se je dogajalo v tednih pred eh, Eh, tem oboroženim sporom. Šlo je za nek eh, provokativni ples med Gruzijo in Rusijo in vse čas eh, so se dogajale takšne provokacije in številni ljudje so to napovedovali in jim ni uspelo zadeve preprečiti. Ampak ključno vprašanje v mojih očeh je, kako zdaj izkoristiti to priložnost eh, reševanja preteklosti za to, da naredimo korak v prihodnost. In mislim, da morajo vse upletene strani prevzeti odgovornost za to in poročilo mislim, da jasno kaže na odgovornost obeh strani. In jasno je, da morate obe strani na, na nek način ohraniti eh, svoje dostojanstvo in bodo, bodo vsaka stran bo to poročilo izkoriščala eh, za to, da pač pač napada drugo stran, ampak mislim, da jim moramo pomagati tudi v drugo smer, da razmislite obe strani tudi o svoji odgovornosti, kar zadeva prihodnost. Hvala lepa. Hvala vsem govornikom, še posebej gospe Fischer, za predstavitev to, te bilance dosežkov neuspehov in pa ovir. Neuspehi in ovire so nekako večinske postavke na tej bilanci. Ampak se pa ponoma strinjam s kolegom, s kolegom Severinom in številnimi drugi, da če še naprej uporabljamo termin zamrzneni konflikt, zamrzneni spor, to je nekaj, kar je že zavajajoče in nekoliko staromodno. Pododbor za varnost in obrambo v tem parlamentu je lani predlagal termin eh, in sicer postsovjetski nerešeni konflikti, hm, ki imajo določeno kolonialno ozadje, kajti ne gre za kakršnokoli poskus demonizacije Rusije. Eh, menim, da se moramo kot prvo soočiti z realnostjo. Eh, ruska politika v bližnji novo nastali tujini je namenjena vzpostavljanju ponovnega nadzora nad eh, svojimi nekdaj odvisnimi teritoriji. In Evropsko unijo in NATO razume Rusijo kot nasprotnike. In eh, to je miselnost, ki vodi v spor. In mislim, da potrebujemo naslednje. Državam in narodom v tej regiji moramo ponuditi priložnost, da se same odločajo za demokracijo, gospodarski razvoj. In žal, ruski model vsega tega ne ponuja. Če si pogledamo popoln neuspeh ruske uh, politike represije v Čečeniji in v bližnjih regijah, kaže to, vse kaže na to, da Rusi nimajo kaj ponuditi. Tako da tukaj mora biti naše sporočilo jasno. In zanima me, ali bi se strinjali z dvema zaključkoma. Najprej, da ruske sile, ki so odigravale ulogo mednarodnih eh, mirovnikov, eh, ne moremo več razumeti v tej ulogi. Ruske sile so izgubile ta status in mislim, da to treba tudi jasno povedati. Drugo, Evropska unija mora uporabiti svoj vpliv za to, da bo Rusija spoštovala svoje zaveze dane Evropski uniji septembra 2008 kajti nobenega smisla nima, da potem skušamo vzpostavljati stike s temi separatističnimi entitetami, ne da bi najprej imeli kakršnokoli priložnost, da Evropska unija svojo misijo odpošlje v Južno, Južno Osetijo in Abhazijo. Mislim, da je z tega vidika stvar jasna. Strinjam se s kolegom Kirilovom, ki bo zdaj tudi predstavil svoj dokument da zgolj odzivanje na aktualne razmere in krize ne more biti rešitev za prihodnost. In zato potrebujemo jasno zavezo Evropske unije k spodbujanju demokracije in eh, predvsem sprejemu jasne evropske strategije. Moje zadnje vprašanje pa je, kaj menite o neodločni reakciji Evropske unije na ruski upad na gruzijsko ozemlje. Ali bi to lahko morda celo spodbudilo Rusijo k temu, da preskusi podobno taktiko eh, na Krimu, v Moldovi in morda še kaj druge? Liz. Sedaj pa ima besedo gospod Lizek. Hvala lepa, predsednik. Gospod dr. Fischer je v določeni fazi omenjala, da se vpliv ZDA v Kaukazu zmanjšuje, odkar imamo novo ameriško administracijo. Strinjam se s to ugotovitvijo, še posebej, ker sem imel priložnost na mednarodnem varstvenem forumu v Halifaxu spregovoril tudi eh, z nekaj ameriškimi politike, ki so dejali, da v številnih eh, kriznih območjih v svetu, kot je Bližnji vzhod, Afganistan in tako naprej, da je tam potrebno zelo tesno sodelovanje med ZDA in Evropsko unijo. Eh, na evropski celini pa številni ameriški politiki menijo, da bi morala Evropska unija prevzeti večjo, če ne čine celovito odgovornost za reševanje teh sporov. In moje vprašanje je, ali poleg eh, tovrstnih izjav deklaratornih izjav strani ZDA opažate morda dejansko zmanjšanje eh, politične diplomatske aktivnosti ZDA v regiji. Prav tako pa imam v mislih tudi finančno podporo eh, vladam ali pa civilni družbi. Regular response. Prosim za odgovor. Okay, maybe um, I'll start just um, two very, very Uh, Začela bi z dvema kratkima pripombama. Evropska unija mora uporabljati svoj vpliv in prisiliti Rusijo, da spoštuje svoje zaveze. To je res. Obenem pa vsi vemo, da Evropska unija nima toliko vzvodov, da to naredi, da tako vpliva na Rusijo. In tu moramo biti realistični. To ne pomeni, da ne smemo uporabljati svojih vzvodov, vendar pa to kaže, da je še pomembne za Evropsko unijo, da si pogleda, kakšna je realnost na terenu v vzhodni soseščini, v vzhodnih državah. Na ta način mora Evropska unija razviti zelo dodelane strategije, ne samo s pritiskom na Rusijo, ampak na podlagi trdne analize. Rusija bi utegnila uporabiti enako taktiko na Krimu, v Pridnesterju, v Moldaviji. Mislim, da je Jonathan že govoril o tem. V Pridnesterju je položaj veliko manj eksploziven in zelo drugačen od položaja v Južni Osetiji, Abhaziji, Gruziji, tako da tam ne vidim, da bi lahko prišlo do vojaškega stopnevanja, kar pa ne pomeni, da ne smemo biti zaskrbljeni zaradi ruskih mirovnih pripadnikov v Pridnesterju in tudi zaradi zamrznitve mirovnega procesa. To je zelo problematično in to moramo imeti pred očmi. Položaj na moču Krima je seveda zelo drugačen. Ni zelo verjetno, da bo Rusija tam razmišljala o porabi vojaške sile, kajti to bi imelo veliko bolj problematične posledice za Rusijo samo. Poleg tega Rusija lahko pričakuje ugodne rezultate na predsedniških volitvah v Ukrajini, tako da to ni toliko problematično z ruskega vidika. Rusija namreč lahko pričakuje, da se bodo odnosi z Ukrajino razvijali v drugo smer po predsedniških volitvah. Toliko hvala. Um, Zelo na kratko. Govorili ste o Rusiji kot o modelu in o nevarnostih tega. Popolnoma se strinjam z vami, vendar pa nam mora biti jasno, da imamo velike probleme v zvezi z naravo ruske demokracije. Osamitev ljudi v Abhaziji bi pomenila, da imajo edino možnost razvijanja tesnejših odnosov z Rusijo. In v abhaški družbi že vlada zaskrbljenost, kaj bi absorpcija v Rusijo pravzaprav pomenila. In če ne bomo ravnali bolj poglobljeno in prekinili to osamitev, potem si bomo sodili sami. Misija EUMM nima dostopa in nekateri pravijo, da se za to ne smemo angažirati. Po mojem mnenju je to prehitevanje. Mi se moramo angažirati še toliko bolj, zato da ustvarimo kontekst, v katerem bodo neki odnosi in kjer bodo izgledi v zvezi s tem, kakšni bi lahko bili. Kakšni bi lahko bili prihodni odnosi? S tem, da rečemo, če ni uh, dostopa, potem tudi odnosov ni, potem si sami krčimo prostor. Grazie, Hvala lepa. Besedo dajemo kolegu Kirilovu, ki bo imel možnost predstaviti svoje poročilo, na to pa bomo zbrali še druga vprašanja. In seveda končno besedo bodo imeli poročevalci. Gospod Kirilov, izvolite. Much, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Tudi sam sem hvaležen za dobre ideje, ki smo jih slišali od naših gostov. Vojna med Rusijo in Gruzijo je že bila omenjena. To je pokazalo, kako ranljiva je evropska sosedščina in kako nevarni so nerazrešeni konflikti za stabilnost regije in Evrope v celoti. Skazalo se je, da ne more biti Evropa več neka trnjulčica, ampak da moramo igrati močnejšo vlogo za to, da postane ta regija regija stabilnosti in miru. Ukrepi EU po vojni so pokazali, da ima Evropska unija sposobnost, da ukrepa. Seveda pa moramo imeti pred očmi tudi težave, ki so nastale. Uveljavitev Lizbonske pogodbe predstavlja tudi predpogoj za bolj ambiciozno politično vključevanje v to neposredno sosedščino Evropske unije. Romunija in Bolgarija imata pomorsko mejo z Gruzijo. V svojem poročilu zato priporočam, da bi imela Evropska unija strategijo za Južni Kaukaz, ki bi bila taka, da bi odrazila dinamiko in prihodni potencial naših odnosov z državami v regiji. tu bi se zauzel za to, kar je povedal gospod Cohen, ki je govoril o močnejšem političnem vplivu. To je zelo pravilno, po mojem. Ni prav, da samo gledamo, kaj se dogaja v regiji in seveda tudi z konflikti. Odločil sem se za strukturo poročila, začenši z konflikti v regiji, ker je razrešitev teh konfliktov, po mojem mnenju, zelo pomembna za stabilnost. Nerazrešeni konflikti so nespremljivi, ti so nevarni in jih je mogoče kadarkoli izkoristiti za ustvarjanje napetosti. Gospod Cohen je dejal, da je gorski Karabah izven našega radarja, Ampak, eh, če smo pošteni, Evropska unija je bila tista, ki je ni bilo na radarju. In zato pravim, da moramo biti bolj proaktivni, pravim, da potrebujemo evropski mandat za skupino iz Minska, ampak zanima me, kakšno je mnenje naših kolegov s tem v zvezi poudaril sem v svojem poročilu tudi, kako pomembno je, da se vzpostavlja stiki med ljudmi, da se vzpostavlja zaupanje, da prihaja do sprave. Vse tisto, kar komisija lahko vzpostavi v teh konfliktnih regijah. Komisija ima nekatere zelo dobre ideje in prepričan sem, da bomo ob upoštevanju teh idej lahko vzpostavili ustrezne pogoje za to, da bomo pravzaprav stopili na trdna tla, ko bomo aktivirali vlogo Evropske unije. Evropska unija predstavlja neko mehko moč v okviru pobude vzhodnega partnerstva, ki bo še okrepila razvoj teh držav, zato da se bodo te države v končni fazi približale Evropske unije. Ta proces eh, pridruževanja bo imel nedvomno pozitiven vpliv in parlament bi moral to v celoti podpirati. Zelo pomembno je tudi, da pozovemo komisijo in svet naj pospešita proces k enostavnejšemu pridobivanju vizumov, pa tudi kar zadeva ponovno vračanje. To velja za Gruzijo, Azerbajdžan in Armenijo. Poleg tega je treba čimprej skleniti celovite prostotrgovinske sporazume, ki bodo omogočali tudi vzdušje za naložbe v teh državah. Poudaril sem tudi pomen foruma civilne družbe. Prav tako je treba okrepiti stike na dvostranski in večstranski ravni. Velik povdarek namravam dati tudi programom za izgradnjo institucij, ki jih ponuja vzhodno partnerstvo. Na ta način bomo zagotovili boljše upravljanje in pripravili države, da dosežejo kar največ na podlagi pobude shodnega partnerstva. V drugem delu svojega poročila sem se osredotočil na prizadevanja treh držav pri doseganju demokratizacije človekovih pravic in pravne države. Pomoč EU bi se morala odvijati v okviru političnega pogojevanja. Vemo, da je veliko že bilo doseženega, ampak želim si več prizadevanj na strani teh držav, zlasti kar zadeva volitve, svobodo medijev, potem neodvisno sodstva in človekovih pravic. Tretji del poročila pa se osredotoča na gospodarsko sodelovanje in družbeni razvoj držav. To so zelo pomembni predpogoji za doseganje stabilnosti v regiji. In kot so podarili tudi kolegi, bi lahko na ta način tudi izboljšali življenski standard državljanov na tem območju. Ne smemo pozabiti, da se nahaja linija, kjer je bilo doseženo primirje, samo 15 km od tiste točke, ki pravzaprav povezuje Evropsko unijo z to regijo. Na dolgi rok je treba okrepiti sodelovanje izboljšati varnost in narediti regijo privlačno za naložbe, zlasti na področju energetike. Ne smemo pozabiti, in to je bilo že poudarjeno, da bo plin tekal preko Rusije, ampak tudi Rusi oziroma Kitajci postajajo vse resnejši konkurenti na tem področju. Iz Turkmenistana se plin že pretaka na Kitajsko. Dolgo časa, kako desetletje, že govorimo o projektih, kot so Nabuko, različnih tokovih in vseh mogočih pobudah. Vendar pa bi morali upoštevati tudi to, da brez proaktivne vloge oziroma brez resnega angažiranja močne politične prisotnosti bomo ostali enostavno opazovalci v tem procesu. Želim povedati tudi to, da Rusija za plin plačuje zelo dobro ceno, ne tako, kot je bilo v preteklosti. Tako da je tudi v njihovem interesu. Cena je dvakrat višja od cene, ki jo plačuje Turčija. Evropska unija bi zato morala bolj braniti svoje varnostno-energetske interese, se vključevati v projekte, ki veljajo za pomembne za diverzificirano skrbo Evropske unije z energenti. Toliko za enkrat. Naj povem, da me zelo zanimajo pripombe kolegov, kajti resnično upam, da bo to poročilo prispevalo k veliko bolj prepoznavni vlogi Evropske unije v tej regiji. Hvala lepa. Bene, grazie, kolega Kirilov. Hvala lepa, kolega Kirilov. Hvala za vaš opis. Rad bi se oglasil tudi sam, zelo na kratko. Namreč moram reči, da me je presenetila izjava naših poročevalcev v zvezi s položajem v Gorskem Karabahu. Armenija in Azerbajdžan naj bi ne bili zainteresirani za večjo angažiranost Evropske unije. To sem citiral. Zdi se mi, da to kaže na raven spoštovanja Evropske unije. Vsi mi si želimo večje angažiranosti v situacijo v Gorskem Karabahu in na celotnem področju, vendar pa to angažiranje ne poteka preko ene od držav članic. Skupina iz Minska tu je Evropa izključena, sicer je vključena Francija, vendar pa Francija niti nima nikakršnega mandata strani Evropske unije. Torej Francija nastopa izključno v lastni vlogi. Zato sem se spraševal, kako bi se Evropa lahko vrnila na politično prizorišče in imela večjo avtoriteto. Ne samo, da nudi pomoč beguncem, recimo, kar je seveda dolžna narediti, potem je tukaj sodelovanje s civilno družbo, kaj še lahko Evropa stori. In še druga moja pripomba v zvezi z resolucije. Čestitam kolegu Kirilovu, popolnoma se strinjam z vsem, kar je povedal zlasti kar zadeva vlogo vzhodnega partnerstva. Če imamo v mislih tudi Praško deklaracijo, vemo, da so predvideni različni ukrepi za demokratizacijo, za stabilnost, za varnost. Seveda pa ne smemo pozabiti tudi na varnost energetske oskrbe. Gre torej za različne sektorje. Ampak, ko govorimo o varnosti Gruzije, tu je druga stran Rusija. Rusija, ki nima nič opraviti z evropsko pobudo o vzhodnem partnerstvu. Tu moramo vedeti, da imamo med šestimi dve državi, Armenijo in Azerbejdžan. To sta ti dve državi, ki sta pravzaprav neposredno deleženi v ta, lahko mu rečemo, latentni konflikt, ampak ti dve državi menita, da je ta konflikt treba nujno razrešiti. Namreč razrešitev tega konflikta bo vplivala tudi na uspešnost evropske partnerske pobude za šest držav. Kolega Kirilova torej sprašujem, ali ni mnenja, da bi pomiritev in razrešitev konflikta v Gorskem Karabahu in torej boljši odnosi med Armenijo in Azerbajdžanom, ali ni to predpogoj oziroma temeljni pogoj, če tudi vsega ne razrešuje, da bi ta naša pobuda o partnerstvu, vzhodnem partnerstvu, bila uspešna. Gospa Ibrisagič. La pronuncia orrenda probabilmente. Vem, da grozno izgovarjam imena. Er Hvala lepa. Šest let sem že v Evropskem parlamentu in sem navajena, da se moje ime tako izgovarja Moje, moj primek izhaja iz Črne gore, bila sem rojena v Bosni, poznam konflikte, bila sem begunka in zato sem z velikim zanimanjem in z veliko napetostjo spremljala to razpravo. Imam pa vrsto pripomb. Ampak ker časa ni veliko, bi se rada omejila in na kratko nekaj povem o poročilu gospoda Kirilova. Eh, herr Kirilov, veldit bro grund Hvala, gospod Kirilov, za zelo dober temelj, ki ste ga postavili. To besedilo predstavlja zelo dobro podlago za razpravo. Samo bom sicer imela nekaj predlogov sprememb, ampak rada bi podprla izhodišča gospoda Kirilova, zlasti kar zadeva mm, nujnosti vzpostavitve neke strategije. Omenila sem že svoje izkušnje in ravno zaradi tega iz lastnih izkušenj vem, da če Evropska unija nima močne strategije, potem se ne moremo izogniti ali razrešiti takih konfliktov. Ampak, če imamo strategije, potem lahko kaj ukrenemo, tudi z hitrim odzivanjem, recimo v Gruziji ali v Ukrajini. Tudi pomen civilne družbe in gospodarskega razvoja za stabilizacijo želim podpreti, zato bom uložila nekatere pozitivne predloge sprememb. Pri dveh točkah pa bi bila nekoliko bolj kritična in sicer kar zadeva človekove pravice in kar zadeva svobodo medijev. Obe ti dve temi sta sicer v poročilu omenjeni, vendar pa menim, da bi se izplačalo to še bolj poudariti zlasti pri državah, kot je Azerbajdžan. Thank you. Tudi v poročilu komisije, ki so nam ga danes razdelili, vidimo, da je komisija na tej točki precej kritična in poročilo gospoda Karilova ni dovolj kritično, zato bomo vložili nekatere predloge spremem. Menim, da bi morali o tej temi še večkrat razpravljati in ker tudi bomo, se omejim zgolj na te pripombe. Hvala lepa. Altri interventi? Še kak drug prispevek? Nihče? A ne, izvolite. Uh, Hvala lepa, predsedujoči. Naj podprem to, kar je povedala gospa Ibri Sagič v zvezi z uh, stališčem EPP-ja uh, glede poročila gospoda Kirilova, ki mu prav tako tudi čestitam. Tod, mislim, da določena dejstva ki so zapisana v poročilu, niso ravno najbolj natančna, kar zadeva Armenijo. Mislim, da se je nekoliko prenaglil oziroma nekoliko preodločno nastopil proti Armeniji, kar pa se dogaja v primerjavi s tem, kar se dogaja dejansko. Tukaj uh, nimamo samo notranje razseljenih ljudi, ampak imamo tudi begunce, ki mu, armence, ki morajo zapustiti Azerbajžan in eh, se napotiti v Armenijo. Imamo potem eh, tudi nasilne dogodke okrog eh, volitev in uh, vse to se ni dogajalo ravno tako, kot uh, recimo dobimo vtis iz tega besedila. <clears throat> gospod eh, Nikol Pašinjan seveda je novinar, ampak to, kar je eh, storil in razlog, zaradi katerega eh, je eh, preganjan, eh, ne zadeva konkretno upravljanje njegovih novinarskih obveznosti, ampak njegovo delovanje kot politik. In potem mislim, da bomo potrebovali še kak drug popravek k dokumentu, drugače pa je besedilo zelo dobro oblikovano. Hvala. Kolegica Nec, izvolite. Uh, Hvala lepa, predsedujoči. Naj se opravičim strokovnjakom, ker nisem imela priložnosti prisluhniti vsem njihovim uh, predstavitvam, bila sem zadržana to, da prisluhnila sem prispevkom kolegom in moram reči, da je res naredilo veliko tis name dejstvo, da lahko prihaja do nekega protislovlja oziroma do dodatne težave zaradi tega, ker pač mi smo prepričani, da smo upravičeni kot Evropska unija do tega, da uh, veliko zahtevamo od držav, ki so udeležene v konflikte, eh, da spremenijo svoje načine, da se prilagodijo recimo vrednotam, eh, ki jih eh, utemeljeno zagovarjamo in hkrati, da pa seveda jim pomagamo reševati te konflikte. Ko sem prisluhnila kolegom, sem se spraševala, v kolikšni meri ta dva a, hkratna pristopa se lahko usklajujeta in sta lahko skladna drug z drugim. Se pravi, da nekaj počenjamo zato, da olajšamo konflikt, hkrati pa zahtevamo in utemeljeno zahtevamo, da a, se uveljavijo demokratična načela da mediji morajo biti svobodni, da eh, ne sme prihajati do političnih zapornikov. In torej vse to je pravilno, to da vprašanje je, ali je to pristop, ki bo spodbudil Azerbajžan oziroma druge eh, zainteresirane države, da eh, pristopijo k reševanju konflikta. Se sprašujem. Sprašujem se katere so naše prioritete, to lahko tudi drugače povem, katere so naše prioritete, to, da uh, vidimo, da se vse te države prilagodijo našim vrednotam ali pa da najprej rešimo konflikte, da skušamo oboje doseči hkrati. Uh, in kateri je sploh najboljši pristop, da pridemo do vsega tega. Zdi se mi, da je jasno in mislim, da je tudi to, kar ste vi priporočili, da v vsakem primeru izolirati eno državo ali eno ljudstvo, eno prebivalstvo ne privede nikamor. To smo že ugotovili mm, mnogokrat v Južnem Kaukazu, v drugih sosed, sosednjih državah in smo ugotovili, da to ni učinkovito. To je jasno. Se pravi, da si moramo prizadevati, ampak kako? ampak to so samo tako neke misli. Sem skušala bolje izoblikovati svoje prispeve, ko sem si ogledala poročilo gospoda Kirilova, ki je videti zelo obetajoč in sem skušala torej ugotoviti, ali lahko oblikujem kak predlog spremembe. Ampak to so stvari, ki me skrbijo. To je še nekaj in potem s tem bom zaključila. Videti je, in jaz sem bila tudi ministrica za evropske zadeve v svoji državi od leta 2000 do 2003 uh, eh, in. Uh, še neke dodatne druge ministerske funkcije tudi leta 2001 in eh, to, kar je naredilo name vtis, je to, da vsako predsedstvo uh, si prizadeva po svoje, se poda na na teren in skuša nekaj doseči, potem se umakne in misli, da je s tem stvar rešena. In potem spet naslednje predsedstvo, drugi poskus in tako dalje. To je karikatura, ampak eh, ne, ni tako zelo daleč od resnice. Torej, kot neke vrste politika elastike eh, in eh, torej poskušamo z nečim, potem z nečim drugim in torej beležimo neko pomankanje kontinuitete, doslednosti pomankanje neke, nekega globljega razumevanja zapletenosti in tudi specifike vsake posamezne situacije. Tako imam jaz vtis. Hvala. Predajam besedo gospodu Mijeskemu, izvolite. Godite kolege, godite skrilovo kungs, es iepazinos, ar jūs zi... Hvala lepa, gospod Kirilov, prebral sem vaš osnutek poročila in sem zelo zainteresiran za bolj natančne informacije o mnogih zadevah. V peti točki vi govorite o uh, privilegiranem, uh, privilegiranih interesih, o, uh, v konfliktu, o pravzaprav o, o čem govorite? Govorite o Rusiji, v redu, potem napišite Rusija, potem v 12. točki govorite o etničnem čiščenju ali govorite o Gruziji ali pa o Abhaziji. Prosim, lahko ponudite malo bolj natančne informacije. Jaz sem osebno obiskal Južno Osetijo in tam le eh, gruzijske čete, gruzijska vojska je ubila več kot tisoč eh, Eh, prebivalcev Osetije in torej eh, o čem, o kom govorite, pravzaprav gospod Kirilov. Mislim, da morate to zelo jasno povedati v svojem poročilu. Hvala. Zadnji prispevek gospoda Kelama, ki ponovno prevzema besedo, verjetno bo dal kakšno pojasnilo. Hvala, predsedujoči. Naj povem, da razumem zaskrbljenost kolegice Nejc. Mislim, da mi moramo biti dosledni in seveda se moramo izogniti usiljevanju naših modelov in vzorcev suverenim državam. To, da hkrati Dovolite, da vas spomnim, da se spomnimo, da te tri države v Južnem Kaukazu so postale članice sveta Evrope eh, zaradi lasne volje in eh, torej, da so prevzeli določene evropske demokratične obveznosti. In torej je razumljivo, da pričakujemo od njih določeno obnašanje, razvoj vzdolž eh, poti teh vrednot. Hvala lepa. Allora, la replica al collega... Hvala, predajam besedo sedaj gospodi Kirilovu za odgovor, na to pa kratek eh, prispevek strani strokovnjakov. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Začel bom najprej z vašimi pripombami. Najprej ste se dotaknili vprašanja vzpostavitve nekega mandata za Evropsko unijo. Mislim, da morda tega ne potrebujemo. Je res je, da je to prvič, kar se parlament dejansko ukvarja s vpraš tem vprašanjem. Dejansko imamo državo članico Evropske unije, ki je proevropska nedvomno in imamo predstavnika te države, ki se ukvarja s tem vprašanje, to da imamo tudi Lizbonsko pogodbo, ki je že uveljavljena in torej moramo najti določene mehanizme za to, da veliko pobliže pogledamo eh, v ta eh, proces eh, pogajanja, kajti včasih celo komisija Eh, prejme eh, sporne poročile o tem, kaj se dogaja, v katero smer se stvari pomikajo. Ne vem zakaj, recimo Francija v tem obdobju zastopa mandat Evropske unije tako zelo odločno. To je način kako posredujemo določene politične signale. Seveda, o tem lahko razpravljamo, kolegi lahko povedo, kaj mislijo o tem, tudi to je nekoliko neobičajno, da mi kot Unija ne vemo ničesar, kar se dogaja eh, v tej skupini Minske. To je razlog, zaradi katerega morda je ta proces tako zelo dolgo se nadaljeval. Druga stvar, kar zadeva Gorski Karabaha bi rekel, da imam občutek, da moramo vključiti Rusijo v to in dejansko Rusija je vključena. Ko sem slišal o moskovski deklaraciji, kolikor vem, v teh dneh poteka srečanje v Sočiju in imam občutek, da je Rusija vključena, ker ima zelo odločno prisotnost v Armeniji in torej jo je treba vključiti tudi, ko govorimo o Gorskem Karabahu. Upam, da s tem ne bomo ustvarili nekakršnih tren z, z, v, v luči našega, upam, bolj odločne, bolj odločne uloge. Mislim, da se bomo morali bolj angažirati in hkrati tudi uh, gledati na to plat, čeprav ne združevati tega, kar je to zelo občutljivo za ti dve državi, ampak krati tudi pritenihti k stvari Turčijo. Gospa Ibri Sagič, eh, zahvaljujem se vam za vaše pozitivne eh, pripombe. Eh, seveda, zelo se posvečamo vprašanju človekovih pravic, ampak tukaj se povezujemo tudi na besede gospe Nejce. Seveda moramo imeti naš mandat, moramo spodbujati države v regiji, to da ne brez izključnih pričakovanj. Naj vas opozorim, da to, kar potrebujemo, je napredek na tem področju. Včasih je prišlo nedvomno do napredka, hkrati pa moramo imeti odločno politično vlogo in, in Naj se navežem tudi na besede gospoda Koena. Uh, eh, Mi smo angažirani eh, politično tudi, ker imamo zelo odločno prisotnost. Na tak način bomo imeli tudi bolj uh, uh, koristno, učinkovito vzvodje. Se pravi, da če gledamo na procese skozi ta, iz tega zornega kota, potem bo bolje, kajti če nimamo nekakršnega vzvodja in če eh, se poslužujemo samo politične retorike, ne pridemo nikamor. Svet Evrope, v redu, seveda oni so člani uh, tiste organizacije, imamo tudi tudi Evropsko sodišče za človekove pravice, ki je pripravilo poročilo. In seveda, torej, to, s tem se bo ukvarjala tudi skupščina svete Evrope in tako dalje. To, da moramo ohraniti neko ravnotežje. V nekakršnem primeru ne smemo ustaviti napredka v teh državah in po mojem mnenju ni bila dobra ideja, to recimo, ko smo eh, glasovali, zglasovali resolucijo pred Božičem v zvezi z dvema blogarjema, mislim, da uh, tako neuradno. Eh, jaz sem imel občutek, da bosta ta dva blogerja izpuščena že pred eh, koncem leta. Potem pa smo glasovali, izglasovali to resolucijo v parlamentu. 99 eh, ljudi je bilo izpuščenih iz zaporov, ampak ta dva blogerja sta še vedno priprta. In torej tukaj govorimo o konkretnih rezultatih, o konkretnih vzvodih. Moramo se posvetiti temu procesu in zaradi tega sem vse to dal v rezolucijo, tudi to omembo teh dveh blogerjev. In eh, kar zadeva gospoda Kazulidisa in njegove pripombe, moram reči, da soglašam z tem, kar je povedal v zvezi z begunci in podpiram tudi to, kajti nedvomno se moramo s tem ukvarjati. Kar zadeva nasilne dogodke Do tega je prišlo in tega se moramo lotiti kot člani nekega parlamenta. <clears throat> In eh, jasno tudi to, kar je povedal kolega Minski. Eh, seveda, tukaj, ko govorimo o mm, posebnih interesih, je očitno, kaj želimo povedati. Morda se lahko o tem pogovorimo naknadno. Lahko mi poveste, katero je vaše mnenje, ampak eh, je vse jasno. Isto velja tudi, ko govorimo o etničnem čiščenju. Seveda, to je nekaj, kar eh, je eh, nespremljivo. Lahko predložite predloge sprememb, lahko se o tem pogovarjamo, ampak mislim, da je besedilo zelo jasno. Hvala lepa, predsedujoči. Quindi un, un intervento. Edo in še čisto kratek prispevek strani naših strokovnjakov. Gospod predsedujoči, naj odgovorim eh, na vaše vprašanje, kar zadeva vlogo Evropske unije v Gorskem Karabahu. Morda ste me slabo razumeli. Nisem rekla, da Azerbajžan in Armenija bosta pozdravila EU v Nagornem Karabahu, v Gorskem Karabahu. E, ampak jaz mislim, da Evropska unija lahko odigrava pomembno vlogo v eh, Gorskem Karabahu, po uh, rešitvi uh, vprašanja in sicer na vojaškem, na civilnem področju, predvsem pa s pomočjo, uh, da se pač razseljeni, uh, notranje razseljeni vračajo uh, na to ozemlje. Ampak v vsakem primeru Evropska unija nima zadostne verodostojnosti in kredibilnosti pri Azerbajžanih oziroma Armencih. Um, recimo, um, komisija, Evropska unija, eh, Združene narodi niso v Gorskem Karabahu zastopani in torej eh, Evropska unija mora si pridobiti kredibilnost in zaupanje na strani Armenije in Azerbajžana, zato da lahko odigra ključno vlogo, preden se eh, konflikt reši in upajmo seveda si nadajemo tudi po rešitvi tega spora. Hvala predsedujoči. Bene, credo che possiamo redu. Mislim, da lahko rečemo, da smo s tem zaključili to javno predstavitev. Opozarjam vas, da rok za predstavitev eh, predlogov sprememb je bil odložen na 17. februar ob 12. uri. Torej, kdo želi prispevati k temu delu, lahko to stori do 17. februarja. Zahvaljujem se vsem gostom. Čisto kratek odmor, preden preidemo na naslednjo točko dnevnega reda in sicer um, strategija Evropske unije za krepitev vzhodnega partnerstva za obdobje 2011-2013 izmenjava mnen s komisijo. Hvala. Bene, colleghi, riprendiamo i nostri lavori. Colleghi in kolegice, bomo nadaljevali z delom. Dopoldan smo imeli razpravo na temo strategije Evropske unije za, zahod, za južno sosedsko politiko. Tokrat pa se bomo sredotočili na krepitev vzhodnega partnerstva. Spominjate se, da danes dopolnjen smo povdarili pomembnost to vrstne razprave, tekom katere želimo uh, ponuditi uh, um, politične usmeritve. Um, Evropski komisiji, eh, ki deluje v teh državah. Naši voljivci pričakujejo od nas preverjanje dobre uporabe evropskih finančnih sredstev, ampak hkrati tudi usmirjanje teh sredstev v prioritete naše skupne sosedske politike. Kot veste, eh, bo komisija sprejela nove prioritete z upravičenimi državami za obdobje 2011-2013 in v tej fazi eh, naš odbor mora ustrezno odigrati svojo vlogo. Sekretar je dal nam na razpolago vrsto povzetkov eh, in analiz, ki nam bodo lahko v pomoč med razpravo. Praški vrh maja 2009 je vzpostavil um, vzhodno partnerstvo in vedno leta 2009 je komisija začela revizijo finančne pomoči, ki jo nudimo uh, sosedskim državam, ki spadajo v to vzhodno partnerstvo. Torej, takoj predajam besedo gospodu John Kielu, odgovornemu za Ukrajino. Moldovo in Južni Kaukaze pri generalnem direktoratu Relexu. Uh, Eh, ki nam bo v kratkem predstavil delovanje Evropske komisije v okviru omenjene revizije in predvsem glavne vidike strateškega pristopa za to regijo tja do leta 2013. Prosim, izvolite. Thank you very much, uh, distinguished members. Hvala lepa, spoštovane poslanke in poslanci. Veliko čast mi je, da sem lahko nocoj tukaj z vami za izmenjavo mnen o srednjeročnem pregledu evropskega sosedskega in parskega inštrumenta e NPI za naše vzhodne partnerje. Najprej nekaj o samem namenu, ključnih eh, zaključkih in kontekstu tega srednjeročnega pregleda, potem pa bi šel na kratko skozi države eno za drugo in na koncu bom seveda na voljo za morbitna vprašanja. Verjetno se spomnite, spomnite, da je bil namen tega srednjeročnega pregleda zagotoviti strateški upogled v države vzhodnega partnerstva in eh, njihov razvoj odnosov za EU. Na tej podlagi naj bi prilagodili našo strategijo odzivanja po potrebi. Naš eh, temeljni zaključek po tem srednjeročnem pregledu je, da je v večini teh držav prišlo do poglobitve, ne pa sicer vsebinske spremembe usmeritve odnosov z EU. Strategija EU do teh držav, kot določena v naših eh, strateških dokumentih za te države, ostaja veljavna in nadaljevati moramo s podporo za zagotovitev reform, ki so ključnega pomena v akcijskih načrtih. Obenem pa moramo zagotoviti, da bo poglobitev odnosov, še posebej preko vzhodnega partnerstva, nekaj, kar se bo ustrezno odrazilo tudi v nacionalnih indikativnih programih v okviru ENPI. Podrobneje bom potem spregovoril tudi o pregledu za Rusijo in Belorusijo. Zdaj pa mi dovolite nekaj besed o kontekstu tega sedmočnega pregleda. Vhodno partnerstvo in finančna kriza vplivata na odnose med EU in našimi partnerji in tudi, kar zadeva našo finančno pomoč tem državam. Vzhodno partnerstvo temelji na nove viziji za razvoj odnosov EU z Armenijo, Azerbajdžanom, Belorusijo, Gruzijo, Moldovo in Ukrajino. Te, s to pobudo smo začeli na Praškem vrhu spomladi lansko leto in eh, v srednjeročnem pregledu smo upoštevali eh, to pomembno spremembo. Upoštevati je bilo treba dejavnike za pospeševanje političnih stikov in gospodarske integracije med EU in temi državami. Eh, prav tako so upoštevani sporazumi o prostotrgovinski menjavi Evo, prostor bi se izporazumil, oprostite in pa tudi sporazumi o sprostiti vizumskega režima. Še naprej moramo nadaljevati s pomočjo tem državam, ko se pripravljajo za in, in pogajajo o teh eh, sporazumih. Kakšen je bil odziv ENPI na vzhodno partnerstvo? Zelo konkretno povedano, Evropski svet je marca 2009 dodelil dodatnih 350 milijonov v podporo vzhodnemu partnerstvu. Preko nacionalnih in regionalnih indikativnih programov EMPI bodo ta sredstva namenjena celovitim programom izgradnje institucije, regionalnemu razvoju in večstranskemu sodelovanju. V pripravi na celovit program izgradnje institucij eh, Evropska unija skupaj z pristojnimi oblastmi včeraj z identifikacijo tistih institucij, ki bodo omogočile izvajanje obveznosti, ki izhajajo iz teh novih pravnih okvirov. Regionalni programi sodelovanja, ki temeljijo na evropski kohezijski politiki, bodo uvedeni eh, v začetku leta 2012. Financiranje večstranske razsežnosti vzhodnega partnerstva vključuje tudi podporo štirim tematskim platformam z delovnimi programi, tako imenovanimi. Eh, pobudami, glavnimi pobudami. Eh, prav tako nameravamo vzpostaviti regionalno skupščino, ki bo še nadalje podprla to sodelovanje. Prav tako bi nekakšen Euronest za vzhod predstavljal zelo pomembno podporo vzhodnemu partnerstvu. Vzhodno partnerstvo kot politični okvir za te odnose eh, pomeni tudi pomembno podporo regionalnim pobudam za sodelovanje, kot naprimer Črnomorska sinergija in pa Severna razsežnost. Na kratko zdaj še o eh, finančni in gospodarski krizi, ki je eh, našo regijo močno prizadela. Ta kriza se je drugače kazala oziroma različno kazala v različnih državah, ampak eh, je prišlo do vplivov tako na plačilno bilanco, kakor tudi na proračunske primankljaje. V številnih državah je privedlo tudi do negativne gospodarske rasti. Odziv Evropske unije na države z proračunskimi primankljaje in z uh, Eh, negativnimi trgovinskimi bilancami, eh, se osredotoča na makroekonomske ukrepe, eh, pogosto v sodelovanju z mednarodnim denarnim skladom. To ni bilo vedno možno za Gruzijo in Armenijo. Poleg tega se bomo osredotočili tudi na pospeševanje investicijskih ukrepov in preoblikovanje gospodarskega okolja, še posebej za mala in srednja velika podjetja, še posebej v okviru tako imenovane sosedske ki, in inštrumentov za zagotavljanje sodelovanja, prav tako nameravamo z drugimi inštrumenti pomagati pri zagotavljanju rasti. Intervencija Evropske investicijske banke se osredotoča predvsem na bančni sektor, še posebej na dokapitalizacijo sistemsko pomembnih bank. V srednjeročnem pregledu se je izkazalo za jasno, da ENPI ne more služiti kot eh, kratkoročni inštrument za reševanje eh, krize, lahko pa in bo eh, spodbudil trajnostno rast in pa oživitev gospodarstva na srednji in na dolgi rok s tem, da podpira reforme in podpira tudi prilagajanje evropskim normam in standardom, eh, še posebej v ključnih področjih vzhodnega partnerstva, kot so energetika, okolje, promet in trgovina. Če si pogledamo posamezna prioritetna področja za države vzhodnega partnerstva, so to na splošno dobro vodene upravljanje, PCA, ključni partnerski sektori, kot naprimer trgovina, eh, mobilnost, energetika in okolje, vse to ostaja v spredju. To so področja, ki zahtevajo podporo na srednji in dolgi rok in v številnih primerjih podpora ENPI predstavlja nadaljevanje dosedanjih programov. Dovolite mi zdaj nekaj besed o specifiki posameznih držav. Ukrajina je v ospredju, kar zdaj v vzhodno partnerstvo. Izid predsedniških volitev še ni znan, oba kandidata pa sta zavezana agendi približevanja Evropski uniji, ki bo še naprej v ospredju, kar zadeva finančna pomoč. V tem procesu imamo seveda pridružitveni sporozum EU-Ukrajina, pridružitveno agendo, eh, akcijski načrt na področju pravosodra in uh, notranjih zadev in tudi druge inštrumente. Program EMPI bo podaril tudi vprašanje pravne države, potrebujemo namreč transparentne in odgovorne institucije za privabljanje mednarodnih inštitucij, eh, maksimiranje rasti in zagotavljanje trajnostne eh, rasti eh, in zagotavljanje trajnostnosti in vzdržnosti eh, javnih financ. V zadnjem letu smo uh, vzpostavili tudi sodelovanje za ključnimi akteri na področju reforme sektorja plina. Nadaljna podpora z naše strani zagotavlja tudi reforme energetskega sektora in pa predvsem energetsko učinkovitost. Ker zadeva Moldovo, nova vlada svojo proevropsko agendo predstavlja odlično priložnost za krepitev reform. V ta namen smo se odzvali tudi na prošnje Moldove za evropske svetovalce v ključnih ministrstvih. Moldova je najrevnejša izmed teh držav in zagotovili bomo podporo na področju socialnega eh, varstva, zdravstva, eh, delnih razmeri in pa zdravstva. Prav tako pa namravamo izvesti več ukrepov za izgradnjo zaupanja v Prednestarju. V Gruziji imamo aktivnosti MPA v Abhaziji in Južni Osetiji, ki so bile prekinjeni zaradi spora v letu 2008. Prizadevanja Evropske unije takoj po konfliktu so se odzivali predvsem na takošnje povojne potrebe, vendar pa bomo v okviru naših prioritet še naprej skušali odpravljati posledice za ljudi, e, predvsem kar zadeva podporo notranjim razsiljenim osebam. Prav tako bo nameravamo nadaljevati za ukrepi za izgradnjo zaupanja, poleg podpore človekovim pravicam, svobode medijev, in eh, razvoj civilne družbe. Vsem tem bomo nadaljevali v okviru programa ENP za Gruzijo. Podpora Armenije vključuje tudi močno podporo trgovini in eh, konvergenci na področju predpisov, eh, še posebej z pomembno osredotočnostjo na mobilnost. Evropski svetovalci po volitvah leta 2008 igrajo pomembno vlogo pri svetovanju armenskim voditeljem glede ključnih področij akcijskega načrta EMP. Evropska unija je prav tako pripravljena podati specifično pomoč, kar zadeva normalizacijo odnosov med Armenijo in Turčijo in tudi to se bo financiralo iz okvira NP. E Napredek pri izvajanju akcijskega načrta EMP v Azerbajdžanu je počasen in neenakomeren. Še vedno nas skrbi svoboda medijev, človekove pravice in pa tudi razmere v civilni družbi in na vseh teh področjih bomo nadaljevali s pomočjo. Odvisno od eh, nadaljnega razvoja glede mirne razrešitve spora v Gorskem Karabahu bo Evropska unija pripravljena zagotoviti specifično pomoč povezano z vsemi vidiki eh, reševanja spora in pa tudi kar zadeva krepitev eh, ukrepov civilne družbe. Srednjeročni pregled za Belorusijo smo odložili za eno leto, da smo na ta način lahko upoštevali tudi zaključke sveta z novembra lani, vključno z predvidenim razvojem skupnega umestnega načrta. Eh, umestni pregled oziroma srednjeročni pregled upošteva tudi nedavn napredek na področju demokratizacije človekovih pravic in vladavine prava. Trenutni nacionalni indikativni program se bo podaljšal za eno leto, da bi na ta način pokrili obdobje do leta 2011 in novi program bo potem veljal od 2012 do 2013. Na zadnje, kar zadeva prihodnje financiranje ukrepov eh, v Rusiji, to bo predvsem izhajalo iz regionalnih in medregionalnih eh, sredstev za ENPI. Dostranski program smo nekoliko oklestili po srednjeročnem pregledu, kajti Rusija niti ne želi, niti ne potrebuje dostranskega financiranja. Prihodnje sodelovanje bo osredotočeno predvsem na čezmejno sodelovanje z, drž z državami članicami kjer eh, Rusija zagotavlja eh, visoko mero sofinanciranja in je tudi v veliki meri zavezana k tem projektom. Eh, tukaj se nam ravno sredočiti tudi predvsem na visoke izobraževanje, na akademske izmenjave in podporo civilni družbi in pa akterjem spodoče človekovih pravic. V zaključek lahko povem, da pomoč v okviru NPI predstavlja pomembno pomemben element eh, naših prizadevanj za krepitev odnosov z vzhodnimi partnericami. Upam, da sem na ta način uspel ustrezno pokazati, kako v okviru EMPI želimo podpreti politično eh, pridruževanje in ekonomsko integracijo teh držav. Hvala lepa za vašo pozornost in vsekakor sem skupaj s kolegi pripravljen odgovoriti na morebitna vprašanja. Hvala lepa. Thank you very much. Uh, I have on my list Mr. Hvala lepa, gospod Vigenin na mojem seznamu. Izvolite, beseda je vaša. You, Hvala lepa. Nakratko. Imamo vprašanje v zvezi z vzhodnim partnerstvom. Hvala vam, da ste omenili skupščino Euronesta, ki naj bi bila kmalo ustanovljena, upam, da do konca meseca marca. Dobro je, da imamo to politično platformo, kjer se bomo lahko pogovarjali o vseh vprašanjih in kjer bodo naši partnerji angažirani tudi na politični ravni. Imamo vprašanje, morda bo zvenelo nekoliko provokativno. Zdi se, da imajo nekateri od partnerjev občutek, da je dodana vrednost vzhodnega partnerstva v tem trenutku ta, da je več skupnih sestankov. Glede financiranja projektov pa se zdi, da so pričakovali več. Razumem, da gre za novo politiko in sredstva dodeljena pobudi o vzhodnem partnerstvu so recimo temu nekaj novega, tako za države članice, pa tudi, torej za vzhodne partnerice, pa tudi za komisijo. Ampak kako bi ocenili projekte? ki se izvajajo v okviru vzhodnega partnerstva v tem trenutku. Ali za prihodnost, bližno prihodnost, morda predvidevate povečanje sredstev namenjenih pobudam povezanih z vzhodnim partnerstvom? In še eno vprašanje, bolj konkretno v Belorusiji. Tu nimamo sporazuma o sodelovanju in partnerstvu, ne velja tudi nezačasni sporazum, po drugi strani pa sodeluje Rusija v shodnem partnerstvu in dobivamo povratne informacije o tem, da je Belorusija zainteresirana, da sodeluje v tem procesu. Gospod Mingereli je v svojem obisku v našem odboru dejal, da je predvideno, da bi se morda lahko začeli ponovno pogovarjati o sporazumu o partnerstvu in sodelovanju. Obstaja tukaj kak eh, časovni termin in tudi kaj se bo zgodilo na podlagi zaključkov sveta prejšnje leto. Z drugimi besedami, kakšna je vaša strategija v odnosu do Belorusije v tem trenutku? To sprašujem zato, ker je to eno glavnih vprašanj, tudi kar zadeva vzpostavitev skupščine Euronesta. The floor to Madame Netz. Gospa Netz. Najprej hvala lepa komisiji za sporočilo. Moje vprašanje se nanaša na civilno družbo. Na civilno družbo v vsaki od omenjenih držav. Obstaja vsa ambicija, da bi vključili civilno družbo v razvoj nacionalnih indikativnih programov, vendar pa je v nekaterih državah to zelo zahtevna naloga, če upoštevamo splošen položaj. Zanima me nekaj konkretnega v zvezi s tem, kako se vi tega lotevate. Še kdo? Key, Izvolite, beseda je vaša za odgovor. Um, Če si pogledate vzhodno partnerstvo, to je nedvomno delo, ki je še v teku. Tu imamo dvostransko razsežnost, kjer je jasen cilj. Namreč treba je vedeti, kaj ponujamo našim partnerjem. Če se spomnijo vse določbe pogojevanja bi lahko sklenili tudi sporazum o partnerstvu in sodelovanju, tudi prosto trgovinski sporazum. Povečali naj bi tudi mobilnost ljudi ter okrepili sodelovanje na različnih področjih, kot je recimo energetika. To je jasna ponudba, ki je zdaj na mizi in vsaj moj vtis je, da so naše partnerice to pozitivno sprijele. Kot ste sami dejali, gospod predsedojoči, v svojem uvodu, se v tem trenutku pogajamo o pridružitvenih sporezumih z dvema državama in sicer za Ukrajino in Moldavijo. In pripravljamo tudi pogajalske smirnice za države članice za tri južnokavkaške države kar pa zadeva več stransko razsežnost. Ena od novosti vzhodnega partnerstva je, da vzpostavljamo to več stransko razsežnost. Po mojem mnenju bo ta združila naše partnerje skupaj z evropskimi partnerji and comprehensive of, let's say, Gre za razumevanje tega, kakšen je pravni red oziroma politika Evropske unije na številnih področjih. To je novost in če sodim po reakcijah, ki sem jih sam prejel, so vse naše partnerice to sprejele z nadušenjem. Glede dodeljevanja sredstev, nisem prepričan, da sem razumel vprašanje. Glede indikativnih programov, ti zajemajo časovno obdobje 2011 do 2013. Odziv ENPI tu bomo začeli že letos izvajati nekatere ukrepe, potem pa bodo sledili še drugi ukrepi. More resources allocate. Ne morem obljubiti, da bo še več sredstev dodeljenih, pač odvisno je, koliko sredstev bo sploh na voljo. Zato bi bilo o tem govoriti sedaj preuranjeno. Glede Belorusije, kot veste, smo že leta 2008 opredelili pet področji, kjer si želimo, da bi bil dosežen napredek če naj se bolj poglobljeno angažiramo v Belorusi. To naj bi privedlo do ukinitve vizumske prepovedi in videli smo tudi, da je bil na tem področju dosežen določen napredek. Svet je pozval k izvajanju dveh ukrepov. Po eni strani naj bi komisija pripravila predlog za skupni, začasni ali umestni načrt. To je nekakšen akcijski načrt v senci, glede na to, da ni vzpostavljeno bolj pogodbeno razmerje z Belorusijo, tako da premiki tukaj so. Svet je pozval tudi, da bi pripravili pogajalske smernice za to, da bi ob ustreznih političnih pogojih začeli pogajanja o sporazumih glede poenostavitve vizumskega režima in ponovnem sprejemu. Skratka, na vseh teh petih področjih spodbujamo napredek in jasno komuniciramo, povemo, če bo dosežen napredek, kaj bo potem naša ponudba na mizi. To je v osnovi naš pristop. Glede vključevanja civilne družbe. Nasplošno bi rekel, da imamo veliko stikov s civilno družbo. V prvi vrsti imamo stike pri pripravi poročil o napredku tu se bomo v veliki meri opirali na poročila in ocene, ki jih dobimo od civilne družbe. In te informacije skušamo nekako sistematično razporediti. Drugič, sodelujemo pri pripravi konkretnejših ukrepov v okviru akcijskega načrta. Tu se, kadar je potrebno, posvetujemo tudi z organizacijami civilne družbe. Thank you. Hvala lepa, gospod Galer. Hvala lepa, gospod predsedujoči in hvala lepa tudi za vaše dosedanje izjave. Kot veste, ta politika načeloma ima podporo tega odbora in te hiše. Mi imamo politični interes, da v odnosu s temi državami dosežemo napredek. Moje vprašanje bi bilo naslednje. Morda je to področje, kjer bi rezultati politike lahko bili nekoliko konkretnejši. Namreč od vas bi rad slišal za vsako državo konkreten projekt EU, na katerega ste še zlasti ponosni. Tudi v razpravah glede smiselnosti, uspešnosti naše politike do teh držav doma bi lahko te argumente dobro prodal. Armenija, Azerbajdžan, Gruzija, Moldavija, Ukrajina in kar se mene tiče, lahko omenite tudi Belorusijo. Ali lahko za vsako državo omenite en primer, pri katerem lahko rečete to, kar smo načrtovali leta 2007, je sedaj, leta 2010, še zlasti dobro uspelo. To bi potem mi lahko odnesli seboj domov ali pa v javnost in to zelo dobro prodali. Gospod Potasjevič. Hvala, gospod predsedajoči. Verjetno vas ne bo presenetilo, da bom spraševal o Belorusiji, pa tudi, če se ne vežem na vprašanje, ki ga je prej postavil gospod Vigenin. In če omenim še dokument, ki je verjetno edini dokument komisije, v zvezi z evropskim sosedskim in partnerskim instrumentom za Belorusijo, kajti to splošno skupno poročilo ne govori o Belorusi. Če si pogledamo obdobje med 2007 in 2013, če si pogledamo, kje smo zdaj, potem menim, da ima Belorusija dve prioriteti. Prvič, da začne veljati sporazum o prenostavitvi vizumskega režima, da bodo ljudje imeli stike, da se Evropska unija odpre za Beloruse. Ampak tudi druga stvar je zelo pomembna. Usporedno s pogajanji, z beloruskimi oblastmi, ki potekajo zelo hitro in, kot je povedal gospod Mingareli, nedavno obetajo ta pogajanja veliko. Edini problem pa je, da istočasno beloruske oblasti skušajo omejiti vsako sodelovanje civilne družbe v opoziciji. Če si pogledamo številke v zvezi s proračunom, ki je bil namenjen Belorusi. V okviru nacionalnih indikativnih programov predlagani je bilo skoraj 20 milijonov, to lahko sprejmem zaradi izjemnega položaja Belorusije, ampak 70 odstotkov je bilo za socialno-gospodarski razvoj, 30 pa za demokratični razvoj in dobro upravljanje. Vprašanje je, ali je možno povečati proračun v tem drugem delu, kajti ta drugi del je ključnega pomena za naš nadaljni eh, razvoj in sodelovanje z Rusijo, torej podpora demokratičnemu razvoju in dobremu upravljanju. Kot rečeno, beloruske oblasti počnejo vse mogoče, da bi izrinile civilno družbo. Tudi tiste organizacije, ki so zmirne in ki so sprejele celo postopen pristop k procesu demokratizacije. Tudi te skušajo beloruske oblasti na vsak način izriniti z prizorišča, se jim izogniti. Ne želijo skratka, da bi civilna družba kakorkoli sodelovala v odnosih med Belorusijo in Evropsko unijo. Še kako vprašanje? Komisija, prosim za odgovor. Uh, uh, Jaz uh, bom najprej odgovoril na zadnje vprašanje, potem pa moj kolega bo poskusil odgovoriti na ostala prva, prva postavljena vprašanja. Mislim, da imamo dve, dva odgovora, gospod Proteskevič. Kaj zadeva Belorusijo? Nedvomno imamo uh, tudi z vami zelo pozitivne uh, odnose in sodelovanje. Ko smo govorili o nejasni politični situaciji, moram reči, da je ravno to razlog, zaradi katerega smo odločili, da za eno leto preložimo indikativni nacionalni program. Se pravi, da bi, pravzaprav imamo še eno leto, ki smo ga dodali in skušamo zaradi tega previdno načrtovati v razmerah, kjer bo potrebno hkrati upoštevati celo vrsto možnosti za prihodnost in to bomo storili z umestnim pregledom, za katerega upamo, da bo pravi trenutek čez eno leto nas končno nastopil. Z ozirom na to, o čemer se pogovarjamo, Naj povem, da gre tukaj za pomoč eh, iz evropskega eh, sosednega instrumenta in eh, seveda želimo podpreti predvsem demokracijo, človekove pravice, razvoj, potem seveda tudi evropski instrument eh, za človekove pravice in demokracijo, druga stvar je tudi instrument za lokalne oblasti, eh, katerim dajemo na voljo nepovratna sredstva zato da zasledujo določene cilje na že prej omenjenih področjih in to je še posebej relevantno, kar zadeva Belorusijo. Hvala lepa. Uh, Gospod predsedo... predsedujoči, naj eh, tudi uh, jaz odgovorim kot zadolženi za programe iz sosedstva. Naj povem, da tudi mi bomo pripravili letno poročilo, ki se osredotoča na rezultate in lekcije, ampak to je tudi dobra priložnost za to, da vam dam nekaj konkretnih eh, primerov iz svojega delovanja. Uh, ko se pogovarjam seveda s sosedski politiki. Navezal se bom tudi na primere iz zamrznenih konfliktov, tudi kar zadeva Ukrajino in Moldovo. Naj povem, da smo večkrat tudi financirali posebne opazovalne misije in eh, pri tem zbrali izkušnje iz 17 različnih držav članic. Skušamo predvsem združiti um, uradnike, torej policiste in carinike, ampak ne samo v sami državi, ampak tudi z obeh strani meje in eh, torej tudi iz sosednje, sosednjega prednesterja to v odgovor a, na to, da dejansko delujemo za to, da skušamo olajšati določene vidike, ki so povezani z goljofijami in a, tudi korupcijo v vseh državah, kjer prihaja tudi do zamrznjenih konfliktov. Poleg tega upamo, da ljudje se bodo pač naučili tudi recimo iz eh, konkretno izkušenj z terena, recimo v Brinesterju in da eh, potem eh, tudi, mm, kar zadeva Ukrajino in Moldovo, razvijamo tudi programe z področja pravosodja in tesno sodelujemo ob upoštevanju tudi obveznosti, ki jih je prevzela Ukrajina, kar zadeva ponovni sprejem z ozirom na sporazume, ki jih je podpisala z Ukrajino. Evropske unije, kar zadeva Gruzijo, poleg um, eh, odločnih prizadevanj um, eh, za pomoč notranje razseljenim ljudem. Moram reči, da uh, sem bil šokiran glede na to, kako nam je uspelo tudi hkrati uh, nekako pokriti določene pomankljivosti na področju predvsem uh, prestopništva med mladimi. Nekaj napredka je bilo doseženega predvsem eh, smo eh, se osredotočili tudi na pogoje, v katerih eh, so bili priprti mladi prestopniki. To je zelo zahtevna tema. V Armeniji smo zabeležili dokaj mm, zadovoljiv rezultat. Predvsem smo se osredotočili na izobraževalni sistem, kar zadeva Azerbajžan. Naj povem, da smo se posvetili predvsem energetski učinkovitosti in predvsem eh, glede na to, da gre za gospodarstvo, ki je bogato na nafti, želimo torej uveljaviti energetsko učinkovitost v gospodinstvi, ampak hkrati tudi okoljsko eh, upravljanje, okoljsko eh, kompatibilno, okolju prijazno upravljanje z energetskimi viri. Kar zadeva civilno družbo, na to se bom navezal na druge govornike. lansko leto dejansko si je Azerbajžan tudi uh, podpisal vrsto sporazumov prav z področja civilne družbe, ki se postopoma vedno bolj uveljavlja. Vse te primere sem dal tako iz glave. Moram reči, da imamo predvsej bogat dnevni red in program, imamo pa hkrati tudi tu konkretne zgodbe, ki jih, eh, o uspehu, ki jih lahko uh, predstavimo sa terena. Gospod predsedujoči, dovolite, da spregovorim še o dveh načrtih, ki zelo dobro opisujejo to, kar želimo doseči. In sicer eno je skupina viso, svetovalcev na visokih ravni, na, sem, na katero sem se navezal v, svoji, v svojem uvodu, ki so nameščeni v Armeniji in to je odgovor na potrebe v trenutku, ki ga trenutno doživlja Armenija. E, ta skupina je zadolžena za to, da poskusijo opredeliti vprašanja v povezavi z gospodarskim vključevanjem in političnim vključevanjem v e, vzhodno partnerstvo. Kaj je treba postoriti v Armeniji za to, da stopimo korak dalje? In moram reči, da armenske oblasti to zelo cenijo. To smo storili v odgovor tudi na uh, novo vlado, ki je nastopila oblast. Uh, Nadejamo si, da ob koncu uh, julija bomo lahko tja namestili še druga dva gospodarska svetovalca in upamo, da bomo lahko razvili še bolj eh, raznoliko skupino v prihodnje. Kar pa zadeva Gruzijo, mislim, da naša pomoč deloma je to uh, financirano iz instrumenta MP, deloma pa iz instrumenta za stabilnost. Mislim, da smo zelo uspešno financirali dejavnosti z eh, področja notranje razseljenih ljudi po konfliktu iz avgusta 2008 in torej podpiramo uh, ustvarjanje novih zmogljivosti, predvsem med civilno družbo, podpiramo uh, ustvarjanje zaupanja in kot tudi celo vrsto drugih ukrepov z tega področja in hkrati tudi Eh, nasplošno podpiramo ta kontekst, mislim, da so ti ukrepi zelo konkretni in zelo usmerjeni. Hvala lepa. Hvala lepa. Ukolikor ni drugih eh, prijav k besedi. Mislim, da lahko rečemo, da smo s tem zaključili današnjo sejo. Naj vas opozorim, da ob 18.30 bomo imeli izmenjavo mnen z gospod Madlen Albright in njenimi sodelavci v zvezi z revizijo NATO-vega strateškega koncepta. Torej, ta izmenjava mnen bo potekala ob 18.30, se pravi čez približno pol ure. Hvala lepa vsem za sodelovanje.